hercih. Najprej želim toplo pozdraviti gospoda Hana v Evropskem parlamentu. Kot veste, izvajamo naše hearinge v skladu s smernicami za potrditev komisije. In v skladu s temi smernicami parlament ocenjuje kandidate na podlagi splošnih kompetenc, zavezanosti Evropi, osebne neodvisnosti. Ocenjujemo tudi poznavanje resorja samega, ter tudi komunikativnost. Želim vas obvestiti, da je kandidat za komisarja gospod Han odgovoril na pisni vprašalnik. Te pisne odgovore smo razdelili poslancem v vseh jezikih, prav tako pa tudi izjavo glede interesov. Vse to je na voljo v dosjeju za poslance želim vas obvestiti, da bo zaslišanje potekalo v splošnem formatu, ki se uporablja za vsa zaslišanja v tem parlamentu. Začeli bomo z desetminutnim uvodnim nagovorom kandidata za komisarja, potem pa imamo na voljo 2 uri in 45 minut za vprašanje. Začeli bomo s prispevki predstavnikov političnih skupin, to bodo v prvi vrsti naši koordinatori, potem pa bodo sledila vprašanja vseh poslancev. Seznam govornikov, ki je bil sestavljen, sestavil ga je sekretarijat, sledi željem političnih skupin. Razprava bo temeljila na načelu ping-pong, kar pomeni vprašanje in odgovor. Ena minuta za vsako vprašanje, na to dobi besedo kandidat za dve minuti za odgovor. In če bo želja po dodatnem vprašanju, boste imeli na voljo še eno minuto za to dodatno vprašanje. Kandidata pa bomo prosili, da prav tako odgovori v eni minuti. Reči želim tudi, da mora biti tematika dodatnega vprašanja povezana z odgovorom kandidata za komisarja na prvo vprašanje. Dodatnega časa ne smemo porabiti za uvajanje povsem novih tem. Obvestila bi vas rada, da si pridržujem pravico, da ne dovolim vprašanj, ki ne bodo izpolnjevali teh meril. Vam uvednost, ob koncu ne bo postopka catch the eye. Rada pa bi vas prosila tudi, da ne postavljate v eni minuti večjega števila vprašanj, kajti to ne bo omogočilo kandidatu za komisarja, da odgovori v dveh minutah in potem ne boste zadovoljni z odgovorom. Prosim, imejte to v mislih. Sicer pa se bomo držali tega, kar so se dogovorili koordinatorji na svojem zadnjem sestanku. Pozvala bi vas tudi, da se držite časa, ki vam je bil dodeljen, ker če se ne bomo držali časa, potem ne bomo mogli slišati vseh vprašanj in kot lahko vidite na seznamu, imamo že več vprašanj, kot pa je bilo predvideno. Predlagam torej, da začnemo z zaslišanjem. V vednost to zaslišanje se prenaša v živo na spletni strani parlamenta. Lepo prosim, imite to v mislih, smehljajte se in lepo gledajte. Mogoče bo tudi dobiti video posnetek tega zaslišanja na isti spletni strani, pa tudi zapisnik tega zaslišanja se bo napisal. Tako da, kot vidite, smo v tem parlamentu zelo prisluhnili željam, da lahko kdorkoli spremlja ta zaslišanje. Gospod Johannes Han, vabim vas, da podate svoje desetminutne uvodne pripombe. Izvolite. Ja, thank you, Mrs. Chair. Meine Damen und Herren, ich werde mich selbstverständlich meinerseits an die Spielregeln halten. Ich begrüße Sie ganz herzlich.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 Mi tukaj smo si edini, menimo, da je regionalna politika zgodba o uspehu in da je nepogrešljiva zgodba. Zanima me, ali sploh obstaja alternativa regionalni politiki. Da, obstaja še boljša regionalna politika, regionalna politika, ki je pripravljena na reforme, ampak tudi regionalna politika z integriranim pristopom v to trdno verjamem in eh, prosim vas za podporo takšni politiki. Gre za to, da moramo skupaj kot partneri zastopati interese ljudi in pa eh, torej regij in pa ljudi, ki živijo v teh regijah. Regionalna politika je v preteklih letih doživela uh, zelo pozitiven razvoj in uh, vam, gospa Hübner, se želim prisrčno zahvaliti v svoji prejšnji ulogi komisarke za regionalno politiko uh, ter vaš naslednik vas je, uh, vidva sta opravila zelo dobro delo. To so temelji, na katerih lahko naprej gradimo in Torej gre za dobro izhodišče za nadaljne delo. Gre za to, da moramo poskrbeti za usmeritev regionalne politike, na, eh, se je potrebno usmeriti na skupne cilje. Vem, da tukaj v dvorani vsi ne podpirate dodeljevanja sredstev, ampak mislim, da je to bila vseeno odločitev, ki je bila trajnostna, ki pa ima seveda tudi določen kulturni vpliv. Drugič, pripravljenost, da tudi v nekem določenem obdobju prilagodiš pravila, če skupno prideš do ugotovitve, da so te spremembe potrebne. Ta, pre, ta pripravljenost, eh, to pripravljenost, eh, te pripravljenost na socialne spremembe ne gre dovolj ceniti. In seveda tudi to, da nismo samo eh, razmišljali o finančnih inštrumentih, ampak da so se že zgodile prve uvedbe inštrumentov. Regionalna politika je vedno na preizkušnji, tudi na zgodovinski preizkušnji v zadnjih letih je bilo to v znamenju zraščanja Evrope nekaj, kar je bilo dolga leta ločeno, je spet eh, zraslo skupaj in v bistvu je bil to uspeh. Izkazalo se je, da je Evropa skupnost solidarnost. solidarnosti. Solidarnost za me pomeni, da posvečamo pozornost najrevnejšim regijam, pa tudi tistim najbolj odaljenim čezmorskim regijam. Tam je potrebno zagotoviti to, da imamo dober gospodarski temelj, da je razvita infrastruktura in tako naprej. Gre za to, da morajo vsi imeti pravično možnost uh, Eh, da, se, da imajo svoj delež dobrobiti. Sedaj pa smo pred eh, novim izzivom, ki še pred dvema letoma ni bila vidna v vsej svoji dramatičnosti in tukaj je spet regionalna politika tista, ki bo morala ponuditi odgovore. Mi vsi jih bomo morali odgovor, eh, ponuditi. Nobena regija v Evropi nima garancije za, za dobrobit za blagostanje. Tudi, če je neka regija bogata, vedno se lahko zgodi, da takšno garancijo izgubi oziroma jo mora redno ohranjati in braniti. Zato je potrebno uravnovesiti možnosti za vse regije in mi smo tukaj zato, da bi zagotovili tudi konkurenčnost. In tukaj vam jasno zagotavljam, da sem proti renacionalizaciji. Potrebujemo takšno kohezijsko politiko, ki bo primerna za vse regije v Evropi. Ne gre za to, da bi določenim regijam dajali prednosti, da bi to bil. In ti regionan, in ti menšin, ki je da bi šlo za nekakšno eh, dobrodelno pomoč. Moramo investirati v regije, v ljudi, če želimo, da se nam te investicije povrnejo. Vseeno pa je nujno tudi to, da smo sposobni ohraniti tisto, kar je dobro. Hkrati pa, da prepoznamo tudi, kje so potrebne spremembe in nadaljen razvoj. Zato tri glavna področja delovanja prvič. Bodoča kohezijska politika mora biti v službi centralnih oziroma osrednjih prednostnih nalog Evropske unije. Konkurenčnost, družba temeljiča na znanju, zaščita podnebja in pa eh, energetika. To ne smejo biti prazne besede. Te besede moramo oživiti, moramo jim dati pomen skozi dejavnosti s konkretnimi ukrepi. To, dame in gospodje, v sodelovanju in z, v koordinaciji z drugimi političnimi področji, raziskavami, inovacijami, izobraževanjem, eh, industrija, promet, izobraževanje, majhna in srednja velika podjetja. Če nam bo to uspelo, potem bomo ustvarjali dodano vrednost, in potem bomo maksimalno povečali izkoristek regionalne politike. Drugič, in to bi še prav posebej poudaril, na osnovi moje dosedanje politične dejavnosti vas to ne bo presenetilo. To pa seveda ne pomeni, da bom drugim, eh, da drugim področjem ne bom posvečal dovolj pozornosti. Namreč želim novo politiko mesta za Evropo. Mesta so tista gospodarska, kulturna in tudi socialna srčika našega kontinenta. In eh, zato jim moramo posvetiti toliko pozornosti. To bo pomemben ukrep in če mi boste po, podarili svoje zaupanje, bom nemudoma začel z širokim procesom posvetovanj, tako da bomo lahko rezultate unesli še v naslednje programsko obdobje. In ne nazadnje, še naprej si moramo prizadevati za razumno ravnovesje med uh, nadzorom nad napakami in nepravilnostmi na eni strani, in na drugi strani med eh, zmanjšanjem administrativnih bremen. Tukaj je potrebno najti bolje ravnovesje. Odkrito vam povem, stopnje napaki, o katerih poroča računsko sodišče, je za me znak za alarm. Tukaj moramo imeti nično toleranco, moramo se boriti proti tem napakam in proti proti prevaram in ponaredbam. Ja, tukaj bom eh, sprejel vse potrebne ukrepe, da se bomo borili proti tem napakam in nepravilnostim. Eh, veliko je tukaj bilo že pozitivnih ukrepov na tem področju in menim, da zdrava, zdravo finančno upravljanje ni v protislovju z enostavnimi pravili in postopki. Potrebujemo enostavne postopke in razumljiva pravila, kajti mi smo tisti, tisto jamstvo za zmanjšanje napak. In seveda eh, je zato potreben tudi dobro izrabljen dagoplačevalski denar ter zdrava administracija. In ne na koncu še nekaj o tem, kako si predstavljam naše sodelovanje v prihodnosti. Kakor veste, sem bil dolgo poslanec v regionalnem parlamentu, na to sem bil član mestnega sveta v, na Dunaju in poznam eh, probleme, težave poslancev. Vem, da včasih mislite, o, eh, nekdo ima na stotine sodelavcev, jaz pa nikogar nisem v enakopravnem položaju. Vse te probleme poznam, vse te potrebe poznam in lahko se zanesete na to, da se bom na to usredno odzval. Potrebujem pa vas tudi zato, ker potrebujete, ker imate znanje regiji, poznate njihove probleme, njihove težave, njihove pozitivne strani in iz tega In to moramo preliti v interes ljudi, ki delajo in živijo na tem čudovitem kontinentu. Skupaj lahko veliko ustvarimo za Evropo. Pripravljen sem na to, da se skupaj za to prizadevamo, predvsem pa sem sedaj pripravljen prisluhniti vašim vprašanjem. Your... Hvala lepa za vašo strast, ki je vejala iz vašega nagovora. Prvo vprašanje, gospod Van der Nisteroj. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Lep pozdrav. Toplo pozdravljeni v odboru za regionalno politiko v tem parlamentu. Tri vprašanja, tri točke v imenu EPP, Pozitivno ste naravnani, čeprav razumem, do strategije 2020, ampak zdi se mi, da je kohezijski dokument nekako ostal v ozadju na komisiji. Zanima me, kako vi ocenjujete vse bolj prisotno tendenco, da bi to področje pri dodelitvi sredstev vse bolj razdrobili. Kolikor vemo, je Evropski parlament predlagal belo knjigo. Ali to podpirate in ali mislite, da lahko dosežemo napredek na tem področju? Gospod Han. Tri vprašanja, dve minuti. Potrudil se bom. Seveda si moramo skupaj prizadevati da bi kohezijsko politiko tudi v pisni obliki zajeli v strategiji 2020. Najpomembneje pa je, da smo sposobni jasno povedati, da samo integrirana politika lahko zadosti strategiji 2020 na ravni regij in ljudi. Ta razprava nas bo privedla tudi do tega, da bomo morali tudi pri proračunu ustrezno ukrepati, kajti treba bo zagotoviti tudi, da bodo na voljo ustrezna sredstva. Do sedaj smo videli, da lahko tudi razprava o proračunu predstavlja dobro podlago za to vrstno razpravo. Sam sem že navezal stike z nekaterimi kolegicami in kolegi, da bi bolje vsebinsko sodelovali. Kar pa zadeva ozemeljsko kohezijo in ustrezno nadaljno obravnavo v obliki bele knjige, kolikor vem, smo že imeli zeleno knjigo in razprave s tem v zvezi, tega se ne branim. Sprašujem se le, kakšna je dodana vrednost take bele knjige. Namreč delo bi se moralo začeti usporedno z naslednjim obdobjem. Ta bela knjiga dejansko bi predstavljala usporedna, usporedne ukrepe in ta razmišljanja moramo vključiti v naslednjo zakonodajno obdobje. Uh, uh, Dodatno vprašanje? Uh, Ja. Tudi sam sem razmišljal o naslednjem kohezijskem poročilu. Resnično potrebujemo večjo ozemljsko kohezijo, ampak gledati moramo tudi v prihodnost. Imam pa še eno vprašanje. Moram reči, da smo bili v parlamentu nekoliko šokirani zaradi nekaterih finančnih instrumentov regionalne politike, ki niso imeli prave vsebine. Zanima me. Kako boste opravili ta umestni pregled? Tudi za regionalno politiko velja delaj dobro in govori o tem. V preteklih letih smo videli tudi v zadnjem obdobju, smo imeli oblikovanje več kot 600 tisoč ustvarjenih trajnostnih delovnih mest, več kot so tisoč kilometrov je bilo zgrajenih. Tudi kar zadeva odpadne vode je bilo veliko narejenega. In zato se mi zdi, da je treba tudi jasno povedati, kaj se je zgodilo s porabljenimi sredstvi. In to je treba vključiti tudi v prihodne pogajanja. Hvala lepa, Konstance Krel. Hvala lepa, gospa predsednica. Toplo dobrodošli, gospod Han, v Evropskem parlamentu. Rada bi se navezala na vprašanje Lamberja. Govorili ste o tem, da bomo pri strukturni kohezijski politiki potrebovali določene spremembe. Ali menite, da bi lahko omejili sedanje prioritete in da bi bolj v spredje dali neko evropsko strategijo in če da, katere bi potem bile prioritete po vašem mnenju. Še glede ozemeljske cel celovitosti oziroma kohezivnosti, to nam je zelo pri srcu. Nimamo nobene definicije, kaj to sploh je. In ali je primerno, preden začnemo z novo razpravo o strukturni politiki, ali ne bi bilo dobro, če bi predtem spregovorili še o ozemeljski koheziji? Začel bom pri koncu. Najprej bi vas rad toplo pozdravil. Mislim, da je odgovor da, o tem se moramo pogovarjati. Sicer nimamo neke uradno veljavne definicije na mizi tudi znanost nam tega še ni ponudila, ampak na podlagi vsega tega, kar sem slišal v pogovorih v zadnjih tednih in mesecih, se mi zdi, da je nekako jasno, kakšne so možnosti, kakšne so priložnosti, In kako lahko razumemo in kako moramo razumeti ozemljsko kohezijo, kar pa zadeva nadaljni razvoj. Že sedaj razmišljamo o strategiji EU 2020. To morajo biti tudi naši cilji. Na znanju temelječo družbo, raziskave in razvoj Pa seveda ne smemo pozabiti tudi na infrastrukturo. Sam pogosto pravim, če si pogledam, da sedaj v luči krize v vseh državah slišimo o naložbah v znanost, v raziskave in razvoj. In če si potem pogledam proračune, ki so bili bistveno zmanjšani, potem se mi zdi, da je ravno tu naloga Evropske unije in sicer, da pravzaprav prisili vse, da ulagamo več v ta področja. Tukaj moramo biti zgled in lahko bi v obratnem smislu, kot je subsidijarnost, prevzeli odgovornost za to, da bomo dejansko tudi v času krize ulagali v raziskave in razvoj. Ravno zato, ker vemo, kako zelo potrebujemo raziskave in razvoj, da bomo išli iz sedanje krize. Konstance? Eh, Vesela sem, da to slišim. Tudi mi si stvari tako predstavljamo. Rada bi pa še slišala od vas, kako boste to naredili. Raziskave so eno, Kako recimo boste porebili sredstva iz socialnih skladov za socialno kohezijo? To je tema, ki jo lahko v celoti ovrednotimo le v okviru neke integrirane politike. Potrebujemo dobro izobražene ljudi, že otroke in mlade, zato, da bomo lahko ustvarili ustrezen potencial tudi na, univerzi, na univerzah. In potem moramo te vire dobro izkoristiti. Potrebujem tudi trg, ki bo izkoriščal vsta potencial. Zato potrebujemo integrirano politiko, ki bo zadeve obravnavala celostno. Poleg tega pa moramo imeti pred očmi tudi probleme posameznih regij, da pridemo do ustreznih rešitev potrebujemo znanje o regijah od spodaj na vzgor, zato da bomo lahko strategijo uskladili s tem, kar se dejansko rabi na terenu. To je tisto, kar si predstavljam kot napredno regionalno politiko. Hvala lepa, Ramona Nikole Manesko. Uh, Hvala lepa. Gospa predsednica, gospod kandidat za komisarja, najprej vas želim lepo pozdraviti. Upam, da se bomo srečevali pogosto, ko boste postali komisar. Moje prvo vprašanje. Šesto poročilo napredku komisije se je osredotočeno stvarjalnost in inovacije kot orodi, ki lahko preprečita oziroma rešita države članice pred gospodarsko krizo. Ali osebno menite, gospod eh, kandidat, da je razvoj lokalnih talentov, tako kot je bilo to opisano, da je to najpomembneje in da je to tisto najmočnejše, kar ima v rokah Evropska unija za izhod iz krize? To nedvomno ni nepomembno vprašanje, ampak nikoli ni pametno omejiti se zgolj na eno stvar. Tudi tukaj velja integriran pristop. Moč Evrope, raznolikost, bogatstvo skozi vsa ta stoletja je bil tudi izraz te raznolikosti, te ustvarjalnosti, o tem sem sto odstotno prepričan. Če primerjam Evropo z drugimi regijami po svetu, kjer nite kulturna raznolikosti in heterogenosti, potem sem prepričan, da je ta kreativnost, ki jo imamo, tisto, kar je in bo omogočalo, da bo Evropa tudi v naslednjih stoletjih preživela tako, kot je v preteklosti. Tudi v preteklosti nas ni bilo ravno veliko, tudi danes nas ni dosti, gledano v svetovnem merilu, vendar pa smo znali izkoristiti svoj potencial. In zato se moramo opreti na našo inovativnost, na našo ustvarjalnost in začeti že pri otrocih v vrcu kako organiziramo naše pogovore, kakšne vsebine ponujamo recimo za šestletne otroke. To so temeli za inovativnost. Že v otroštvu moramo navdušiti otroke za ustvarjalnost in prav je, da se tudi Evropska unija ukvarja s tem in prepričan sem,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 druge elemente kohezijske politike. Omenila bi dokument komisije glede strategije 2020. Tam ni govora o lokalnih organih. Kako mislite, da se bo ta strategija izvajala regionalno in lokalno, brez vključevanja lokalnih organov? In kaj nameravate storiti glede tega? Sam sem že govoril o urbanem razvoju. Mislim, da moramo mesta in regije bolj vključiti. 150 odstotno sem prepričan, da potrebujemo na svoji strani tudi lokalne akterje, potrebujemo tudi civilno družbo in sicer zato, da bomo tudi na lokalni ravni zadeve lahko premaknili. ne gre samo za to, da imamo pred očmi strogo administrativne zadeve, pač pa tudi vse tiste organizacije, ki jih imamo na terenu in v partnerstvu lahko okrepimo svoje delo in ponudimo tudi možnosti, seveda pod okriljem neke celostne strategije, tako da bomo lahko uresničili najpomembnejše stvari.

podpiramo naše stališče še vedno enako in jasno. Prihajate iz decentralizirane države. Torej, ali boste v partnerstvu dali regionalni politiki večjo vlogo? Tudi v centraliziranih državah. Naša skupina meni, da mora biti kohezijska politika EU prednostna naloga. Če to želimo, potem moramo to podpreti z določenimi sredstvi. Ali nam to lahko zagotovite? Evropski parlament in še posebno odbor za regije želi igrati pomembno vlogo pri močnejšem partnerstvu, ki bo v skladu z novimi predpisi iz Lizbonske pohodbe. Kaj boste storili za to? Zum ersten, um, it's, um... Najprej naj povem, da ni na meni da bi sedaj spreminjal nacionalne strukture. Tisto, kar mi lahko naredimo, je, da sodelujemo z regijami, da krepimo ne samo regije, pač pa tudi lokalno raven. In tu se ponuja vrsta možnosti, kjer lahko dejansko vplivamo na delo na lokalni in regionalni ravni. Proračun, in tega sem se že dotaknil, do sedaj smo imeli zelo visok delež v proračunu. Zelo ambiciozni bomo morali biti, če bomo želeli ta delež zadržati. Ob tem pa bomo morali vedno znova ponavljati, kaj lahko dosežemo z regionalno politiko, kakšna je dodana vrednost regionalne politike v primerjavi z zgolj sektorskim pristopom. Če si pogledamo novo pogodbo, če smo se zavezali k subsidijarnosti in to tam piše in temu smo se zavezali, potem moramo vedeti, da morajo na regionalni in lokalni ravni ljudje tudi prakticirati to subsidijarnost. Tu je možnosti veliko. In še zadnja stvar, pomagajte mi.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 dejal bi rad, da kolikor mi bo čas dopuščal, kolikor bo možno, prosim, da imamo vsi vedno odprta vrata. Sam nisem človek, ki bi se vse vedno hotel dogovoriti uradno, ampak menim, da se je tudi neuradno mogoče marsikaj dogovoriti. Lepo prosim, dajte pobude kajti menim, da moramo enostavno izkoristiti vse vire, ki jih imamo na voljo. Parlament, in to sem povedal že uvodoma, je po mojem mnenju zelo pomemben sogovornik ravno zato, ker pravzaprav je Evropa v malem. Zato boste tudi v meni našli zanesljivega sogovornika, ki bo v že zelo zgodni fazi želel slišati mnenje poslancev. Ampak lepo prosim, tudi vi mi dajte možnost, da bom prisluhnil vašim mnenjem dovolj zgodaj. Hvala lepa. To je bilo zelo pomembno vprašanje za nas poslance. Torej smo komisarju oziroma kandidatu dali nekoliko več časa, sedaj pa Odrih Vlasak. Icer. Čestitke, gospod Han, za dodelitev tega resorja. Koliko se spomnim, kaj je povedal predsednik Barozo, je to en izmed najbolj pomembnih politik. Kot odbor za regionalni razvoj pričakujemo, da boste nadaljevali delo svojih predhodnikov, komisarke Hübner in pa gospoda Sameckija. Iz pisnih odgovorov smo izvedeli to, da je konkurenčnost Evrope zelo pomembna za vas. Zunanja konkurenčnost je nedvomno zelo pomemben cilj politik skupnosti. To je samo bistvo obstoja EU. Kohezijska politika mora seveda slediti določenim nalogam in menimo, da je zelo pomembno spodbujati tudi notranjo kohezijo Evropske unije in tako spodbujati tudi notranjo konkurenčnost. Imamo veliko regij in mest v vzhodni in srednji Evropi, kjer potrebujemo čim več sredstev za izboljšanje fizične infrastrukture. Tako lahko izboljšamo ustrezne predpogoje in izboljšamo evropsko integracijo, okrepimo prost pretok ter še izboljšamo delovanje enotnega trga. Gospod Han, imam naslednje vprašanje. Ali boste izoblikovali novo kohezijsko politiko na tak način, da boste izboljšali predpogoje za boljšo produktivnost in blagostanje? Ali pa se vam zdi zunanja konkurenčnost tista prva prednostna naloga za naslednjo generacijo kohezijske politike? Hvala lepa, gotovo ne bomo imeli še časa za dodatno vprašanje. Gospod Han, prosim. Ja, <clears throat> ich glaube, man muss das. E- Mislim, da moramo eno početi in drugega ne pozabiti. Revnejšim regijam moramo pomagati poiskati možnosti, da nadoknadijo svoj zaostanek. Seveda pa tudi bogatejše regije ne smejo zastati, kajti kdor zastane, ga prehitijo. In zato je potrebno manj razvitim regijam ponuditi širok razpon možnosti za to, da nadoknadijo svoj zaostanek. Zato moramo o eni strani na klasičnih področjih, kot so recimo razvoj infrastrukture, tu moramo vlagati, pa tudi izgradnja zmogljivosti, naprimer. potem izboljšati okolje. Istočasno pa je treba nekaj narediti tudi za razvoj družbe znanja. Delati je treba tudi na področju raziskav in inovacij razvijati, je treba majhna podjetja. Tudi tukaj torej velja pristop integriranega razvoja, ki ga moramo uveljavljati. Intenzivnost našega angažmaja moramo še povečati. Če sem prav razumel, vaše vprašanje. Potem bi moj odgovor bil, da je potrebno razvijati regije, da si bodo tudi medsebojno pomagale in se podpirale in tu moramo stremeti k nekemu skupnemu, sklejenemu razvoju. V to smer moramo iti. Sam vedno svarim pred tem, da bi se omejevali zgolj na eno stvar. Res je, imamo svoja težišča, ampak potem tem okriljem naših težišč imamo vedno ogromno možnosti, da ugotovimo in zadostimo potrebam regije na kraju samem. Ali pa upam, da nimate dodatnega vprašanja, ali pač pol minute imate. You... Na kratko. Tole bi vprašal. Kaj menite narediti s tranzitnimi regijami. Ti, uh, ti... Seveda, te prehodne regije so seveda tematika, s katero se bomo morali ukvarjati tudi v prihodnosti. Imamo regije, ki se ukinjajo, po drugi strani pa imamo regije na enaki ravni, ki pa niso tako ocenjene. In tu moramo ravnati v smislu poštenosti in poenostavljanja. V mislih imam strukturo uvajanja oziroma ukinjanja. To bomo morali poenotiti. Razmisliti pa bomo morali tudi o tem, ali regije, ki so med 75 in 90 odstotki praga, ali te regije upoštevati ali ne. Ne smemo biti nepošteni do tistih, ki izhajajo iz 75 odstotkov. To ne bi bilo pošteno. Hvala lepa, Eli Oro. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. ukvarjali se boste s avtonomnimi regijami, kot naprimer Guadalupe, Kanarski otoki, Martinik, La Reunion, eh, Vajana in podobno. Francija, Španija in Portugalska bodo naslednje leto predložili komisiji memorandum o izzivih, s katerimi se soočajo ta čezmorska ozemlja do leta 2020. Kako glede na to nameravate uveljaviti sam koncept teh avtonomnih regij? Ta koncept je upeljan tudi v Lizbonski pogodbi. Kakšne pobude načrtujete na tem področju? Kako bo služba za medsebojno sodelovanje v komisiji tukaj odigrala svojo vlogo? Kako bo komisija upoštevala realnost v teh regijah, ko je to potrebno? Also ich denke, dass die najbolj oddaljene regije, po mojem mnenju, eh, predstavljajo neverjetno obogatitev Evropske unije. Že do sedaj so te regije bile deležne določene pozornosti in lahko vam jamčim, da bo v času moje odgovornosti ostalo vsaj tako. na področju generalnega direktorata za regije smo imeli v najbolj oddaljenih regijah pravzaprav sogovornika. Skrbimo za to, da bi se dalo vse njihove probleme urejati na enem mestu. Zavedamo se, da imamo z najbolj oddaljenimi regijami tudi edinstveno priložnost, da v teh regijah nadalje razvijamo evropski način razmišljanja skupaj z sosedsko politiko, ki jo tam moramo izvajati in tam naše regije pravzaprav predstavljajo podlago in izhodišče. To moram reči, da mi je zelo pri srcu in tako bo tudi ostalo question, we go to Mr. Hvala lepa, ni dodatnega vprašanja, zato je na vrsti John Bafton. Hvala lepa, gospa predsednica. Lepo pozdravljanje, gospod Hanna. Najprej bi se navisal na tisto, kar ste povedali na začetku. Dejali ste, da so nekateri tukaj zelo skeptični glede te politike. Sam sem eden izmed njih. Po mojem mnenju bi Združeno kraljestvo moralo organizirati referendum o odnosih z Evropsko unijo. Ko bomo prišli do tega referenduma, upam, da bomo lahko zapustili Evropsko unijo in sami določili svojo politiko. Če pa smo že tukaj, potem pa menim, da regije kot je Wales, ki so prejele sredstvo v zadnjih sedmih letih, obdobje, ki smo končali leta 2013, moramo povedati, kaj storiti s tem denarjem, ampak gledajte, to je v bistvu naš denar, mi smo ga vložili v Evropsko unijo, sedaj ga bomo samo dobili nazaj. Torej, nekaj točki nas zadevajo po letu 2013, po tem končnem obdobju. Kako lahko zagotovite, da bodo regije, kot je Wales, prijele ustrezna prihodna sredstva za to, da bi po tem letu olajšali zadeve za nas? Kaj me skrbi? Evropska unija se bo še širila na nove države, kot naprimer Hrvaško, Islandijo in podobno, morda tudi Turčijo čez nekaj časa. Te nove države so revne države in v tem primeru bo Wales izgubil veliko sredstva. Ne zato, ker je to bogata regija, ampak zato, ker prihajajo sem nove revnejše regije. Menim, da bomo izgubili kar veliko sredstev in eh, zaposlenost v naši regiji se zmanjšuje. Torej, ali nam tukaj daste lahko kakšna zagotovila? Buffney, on, uh... Gospod Bafton, že ko gos govoril gospod Vlaček, sem povedal, da se mi zdi nujno da tako kot sedaj tudi v prihodnje poskrbimo za regije, ki so se, hvala Bogu, na podlagi političnega delovanja izboljšale, ki pa morda še niso dosegle tiste ravni, ki bi si jo želeli. Tudi za te regije moramo poskrbeti in predvideti ustrezne prehodne določbe. To bomo nedvomno naredili tudi v naslednjem programskem obdobju. Ampak z vidika tega, da si moramo prizadevati tudi za poenostavitev, obenem pa se moramo zavedati tudi, da imamo nekatere regije, ki nikoli niso bile v tako slabem položaju kot druge tudi tega se moramo zavedati in predvideti različne možnosti. Vse to so stvari, ki si jih moramo še podrobneje ogledati. Menim pa, da je Wales že v preteklosti imel koristo, povem čisto odkrito, gotovo se bomo še večkrat srečali. Mislim, da je Wales imel veliko koristi od članstva v Evropski uniji. In morda, gospod Bafton, boste tudi vi po petih letih prepričani evropejec, ko boste videli, katere možnosti se odpirajo za Wales zaradi članstva Evropske unije. Jaz bom delal na tem, morda mi bo uspelo, če bi mi, bi bil zelo vesel. If I, if I respond, uh... Ja, rad bi se odzval na to, gospod Han. Hvala lepa za vaše pripombe. No, ampak, hudiče podrobnostih, In tukaj ni bilo nekakšnih podrobnosti iz vašega odgovora. Poskrbel bom, da dobimo tisti ustrezni dogovor. Kot rečeno, to je naš denar, to ni evropski denar. To so naše sredstva. EU nima nobenih sredstev v bistvu. Hvala. Also ich denke, alle... Vem, da se tukaj naša mnenja razhajajo. Tako je prav. To je tudi Šarm Evrope namreč, da imamo te razlike. Sam pa sem prepričan, da lahko kot evropejci prinesemo določeno dodano vrednost. To smo počeli že v preteklosti in to lahko naredimo tudi v prihodnje. Glede podrobnosti pa se bomo pogovorili tako, da bo tudi Wales imel dobiček. Skupaj bova delala na tem. Hvala lepa. Pa še tole. Wales ne prispeva samo finančno ampak ste predstavili tudi nekaj odličnih zgledov glede finančnega inž inženiringa, naprimer glede inovativnega pristopa do projektov. Zato vas potrebujemo v evropski regionalni politiki. Sedaj pa posamezni poslanci. Sedaj imamo nekoliko manj časa za govor na posameznega poslanca. Zato prosim, da se dejansko držite časa za govor. Prosim, da samo zastavite vprašanja in morda pustite pripombe za poznaje. Markus Piper. Tain wenn Sie mal yes, I'm just pleased. Ich bin ja heilfroh. Vesel sem, da ste rekli, da znanost ni uspelo definirati teritorijalne kohezije. Izhajam tudi iz tega, da doma tega nišče ne razume in tudi v parlamentu verjetno veliko ljudi ne zna definirati teritorijalne kohezije. Morali bi bolj razpravljati o razvoju, o podpori, ne pa da uporabljamo takšne zapletene pojme. Moje vprašanje o. o omejitvah regionalne politike. Do sedaj smo govorili o denarju, ampak eh, kar smo v zadnjih letih pogrešali od komisije, kdo je v bistvu odvetnik regije, trenutno traja postopek kršitve proti Nemčiji, saj ne dovoljujemo velikih eh, trgovin, velikih supermarketov v majhnih regijah, saj želimo začititi lokalne trgovine. Kdo se bo poskrbel za to? Kdo bo poskrbel za subsidijarnost, za zaščito tal, za, uh, oskrb, za oskrbo v skupnostih? Uh, potem javni promet je tudi tukaj. Zanima me, uh, kako razumete svoje področje delovanja, kako ste pripravljeni biti zagovornik interesov regije in, regij in njihovih ljudi. No, glede na to, da nisem odvetnik po poklicu, imam tu drugačne predstave. Če bom dobil vašo podporo, se bom eh, smatral za nekako očeta regije, če hočete. to mislim resno. Vsak Vsakemu očetu je v interesu to, da se otroci dobro razvijajo, da se dobro počutijo in vsak oče stavi na ta razvoj. Včasih pa moraš biti tudi nekoliko strok in moraš postaviti določene meje. Vse ni dovoljeno. Vendar pa mora v komisiji biti sprejete kolegijalne odločitve in seveda bom eh, razmišljal o, oziroma vedno preveril, ali so stojite odločitve, ki imajo lokalne in regionalne uh, posledice, pa ne spadajo neposredno v moje področje. Ta ideja že kroži, da bi v okviru ocene učinka Eh, bil zajet tudi regionalni vidik. No, sam mislim, da moramo na neuradni ravni poskusiti zagotoviti, da tam, kjer obstajajo lokalni, regionalni interesi, da se te tudi ustrezno upošteva. Če pa se teh interesov ne upošteva dovolj, da se zauzemamo pač za to, da se ta zadeva spremeni. Kaj več trenutno ne morem o tem povedati, ampak lahko vam zagotovim, da se bom z vso nemo lotil tega vprašanja. Dodatno vprašanje. Gre prav tako za meje regionalne politike. Kako vidite povezavo med uh, strukturnimi skladi in pa uh, spodbudo uh, oziroma inicijative, ki se financirajo iz kmetijskega sklada, ali ni tako, da včasih teh sredstev ne gre, ne gre um, dobro izvajati, saj je ta denar pri ministrstvih preveč razdrobljen. No, v odboru za kmetijstvo bi to videli drugače. Ta razprava bo še potekala, ampak odkrito povedano, moj pristop je ta, da potrebujemo boljšo usklajenost, da potrebujemo več dialoga. Vem, da obstajajo določena prekrivanja in da vsa tveganja tukaj niso odpravljena. Prepričan sem, da bomo z boljšo usklajenostjo obeh skladov, vkolikor je možno to usklajenost izboljšati, da bomo dosegli tudi večjo harmonizacijo pravil, ki se tukaj uporabljajo. Prav tako pa si bom prizadeval tudi boljše, čr, eh, boljše izkoriščanje teh sredstev, boljše črpanje teh sredstev pri končnem uporabniku. Skozi torej boljšo usklajenostjo in boljšimi dogovori med eh, upravljanji obeh skladov. To bo eden izmed mojih prvih ciljev pri delu. Džoržo Stavrakakis, tudi on je za vami, gospod komisar, kandidat za komisarja. Spoštovani kandidat. Če se želi Evropa soočiti z velikimi neenakostmi, tako socialnimi kot okoljskimi, Evropa mora okrepiti raziskave in inovativnost tako na evropski kot nacionalni ravni. No, med razlikami pa obstajajo, med regijami pa obstajajo velike neenakosti. Nekatere regije se zbirajo v grozde, druge pa ne. Regionalna politika je skupna politika, kjer ne smemo pozabiti na nobeno posamezno regijo. kako nameravate pomagati evropskim regijam za večjo konkurenčnost pri raziskavah, konkurenčnosti in inovacijah. Bili ste tudi minister za ta področja. Stavrakakis. Gospod Stavrakakis, nažalost imam samo dve minuti časa za odgovor, lahko pa bi dve uri govoril o tem, kaj vse bi se dalo narediti. Tukaj se skriva razlika med eh, nalogami komisarke za raziskave in eh, med komisarjem za eh, regije. Znanost. Znanosti je pravzaprav vse eno, kje se manifestira njena strokovnost, njena odličnost. Geografsko je to neodvisno. Medtem ko regionalna politika pa ima interes, da ima možnosti oziroma da je odlična strokovnost porazdeljena na enakomeren način po vsej Evropi, seveda z različnimi težišči. In kot minister za znanost sem uh, ustvaril platformo, vzhodnoevropskih in osrednjeevropskih eh, znanstvenih ministrov, saj eh, ne želimo, da bi imeli koncentracije možganov, ampak želimo kroženje možganov. To ni možno za vse, disciplin, za vse discipline, ampak potrebno je ravnovesje. To, kar si ne želimo, je koncentracija visoke znanosti v samo nekaterih eh, maloštevilnih krajih po Evropi in da bi potem vsi strokovnjaki nekako se zbirali v teh maloštevilnih središčih. Potrebujemo eh, znanstvene projekte, satelitske projekte, potrebujemo eh, posamezne znanstvene centre na univerzih. Vidim, da se tukaj moj eh, čas eh, izteka, ampak o tem bi lahko še veliko govorili. Prepričan sem, da bi tukaj lahko izboljšali porazdelitev po celotni Evropi. To, kar je pomemben temelj, so univerze. One so jedro znanstvene dejavnosti, ki se potem prevaja tudi v podjetniško dejavnost. In zato potrebujemo takšno infrastrukturo. Hvala lepa, gospod kandidat, ravno kar ste se zavezali, da če boste postali komisar, prišli sem in eh, da bomo skup, skupaj govorili o raziskavah in inovativnosti. Jan Brežina, gospod Han, imam na vidiz enostavno vprašanje glede pravil za naslednjo programsko obdobje. Me zanima, ali se zauzemate za specifičnost kohezijskih in regionalnih razvojnih sredstev. Kaj menite o ločitvi strukturnih in pa socialnih skladov Evropske unije? To je vse. Ja, Vem, da so enostavna vprašanja vedno najteže za odgovoriti oziroma da so ta politično najzanimivejša. Tukaj se ponovno sklene krok. Uh, integrirana regionalna politika in uh, Evropski strukturni sklad je eden izmed glavnih uh, gonil regionalne politike. Zato mislim, da tukaj ni potrebno pričakovati sprememb pri glavnih namenih uh, in postopkih. Kar se tiče same vsebine, naloge, pa se seveda potrebno tukaj naprej razvijati. Ampak kar se tiče osnovnega koncepta strukturnih skladov, mislim, da te ne bi smeli spreminjati. Eh, Hvala lepa. Evgeni Krilov. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, tukaj ste. Gospod kandidat za komisarja, prezapleteni in prezahtevni postopki za uporabo strukturnih skladov EU so bili pogosto tarča kritik v celotnem parlamentu in pa še posebno v tem odboru. To je kritiziralo tudi računsko sodišče, predvsem pa tudi prijemniki sredstev. To je velika težava. Nedavno sem slišal, da je to težava tudi v vaši državi, ki sicer ni nova država članica. Nekateri akterje pravijo, da ko slišijo za evropska strukturna sredstva, pravijo bolje, da se obrnemo na banke. Odbor bomo govorili tudi o vašem poročilu. Najprej me pa zanima, s kakšnimi ukrepi želite ponestaviti zadeve. Ali se vam ta ponestavitev zdi proces, ki se vse skozi posodablja in nadaljuje? Kmalo bomo namreč dokončali delo v tem obdobju, ampak kaj pa v naslednjem obdobju, kaj pa takrat? Ja, habe, um... Ähm, Kako sem povedal že uvodoma, ena izmed glavnih zaslug uspeh Hübner in njenega moštva je bila ta, da so sprejeli svežen o poenostavitvah. O zadnjem eh, delu tega svežnja se še vedno razpravlja v parlamentu. Ampak to je bil pomemben znak, da je možno tudi tekom programskega obdobja se odzvati na razvoje in pa spremembe. pripričan sem, da bo kmalo sprejet tudi tretji svežen. To upam, kaj ti to pomeni tudi pomoč posameznim državam, tudi v finančnem smislu. In v tem programskem obdobju si bomo prizadevali za to. Kaj ti gre za to, da tudi končni uporabniki potrebujejo določeno stopnjo stabilnosti, da vedo, da uh, obstaja določena pravila, ki se nekaj časa ne bodo spremenila. Ni, spet ni dobro, da kar naprej spreminjaš pravila, ampak eh, ne glede na to, že sedaj obstajajo delovne skupine, ki se ukvarjajo in se pogajajo z, oziroma posvetujejo z strokovnjaki iz držav članic o tem, kako bi lahko te postopke spremenili za naslednje programsko obdobje. Ampak že sedaj imamo naprimer možnost eh, pavšalnih, eh, izračuna pavšalnih vsote za osebje, za manjše projekte, eh, To je bila prav gotovo uh, smiselna sprememba, s katero se gotovo strinjate tudi vi. Seveda pa ta postopek poenostavitve še ni končan, ampak mislim, da smo ravno eh, v zadnjem obdobju dosegli velike izboljšave na tem področju. Ja, res je. Zadovoljen sem zašme odgovor, mislim, da je to dober znak za ploden in dober dialog v prihodnosti. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Filis Hakajeva Hjusmenova. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod kandidat za komisarja, zelo kratka bom. V bistvu ste že vnaprej odgovorili na del mojega vprašanja. Torej me zanima, kako naj bi regionalno politiko vključili v novo Lizbonsko strategijo in kako se regionalna politika povezuje z drugimi politikami Evropske unije v tem kontekstu. Darf bei zweiterem beginnen. Začel bom pri drugem vprašanju. Kakor sem že povedal, imel sem že prve usmerjevalne pogovore z eh, potencijalnimi kolegi in kolegicami, kar se tiče sodelovanja na posameznih političnih področjih. Dobra, dober znak za osebje, za službo je to, če pristojni komisarji zagotovijo, da želijo sodelovati in da ne nastaja vtis, da nočejo sodelovati med seboj. Že sedaj obstaja odlično sodelovanje med eh, regional, področjem regionalne politike in pa področjem znanosti in raziskav. Z Janezem Potočnikom sem že govoril o tem, da ta duh sodelovanja, ki ga bo on sedaj prenesel na področje okolja, da bi torej morali zatem nadaljevati. Pogovarjal sem se tudi že z gospodom eh, Kalasom, z eh, gospod Kenneth Queen, uh, In uh, mislim, da je enostavno pomembno, da se politična področja izmenjujejo, da jasno predstavijo svoje interese in da, če postane vidno, kaj smo skozi napredek na področju regionalne politike dosegli, naprimer v prometu, v znanosti, potem uh, so to lahko veliko so lahko dobički veliko večji, kot pa če bi investirali samo v neko področje. In seveda imamo tudi interes, da skupni know-how se zlije v integrirano regionalno politiko. Pripričan sem, da torej potrebujemo integracijo in ne samo sektorski pristop. Vidim, da se moj čas spet eh, iztekel, ampak o tem bo bomo vsekakor še nadalje razpravljali. Hvala lepa, Sofija Brijar, okoni. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod kandidat za komisarja, kolegice in kolegi. Pogosto je regionalna politika tarča kritik zaradi visokih stroškov, Za sedaj, ob tih kritikah še vedno nismo znali ustrezno predstaviti prednosti, ki jih prinašajo evropski skladi in sredstva. Kako to pomaga evropskim regijam? Kakšne so prednosti? Kakšna je dodana vrednost za posamezne regije? Kako to pomaga posameznim podjetjem, kjerkoli že delujejo? S kakšnimi pobudami bi lahko to še izboljšali? ali bi raz, morali razmisliti o tem, kako um, to originalno politiko bolje prodati javnosti. Ank, um... Hvala lepa. Ne bi mogel našteti vsega, kaj se je zgodilo v obdobju komisarke Hübnerjeve. Od leta 2007 v generalni direkciji obstaja področje, ki se ukvarja z evalvacijo in uh, prikazom regionalne politike. Kaj ti prav imate, gospa poslanka? Gre tudi za to, da moramo državljanom predočiti, kaj se zgodi z uloženim denarjem. Kaj ti stotno sem prepričan in to bodo podkrepile tudi študije da tudi za tako imenovane neto plačnice se splača se splačajo investicije v regionalno politiko. Če bi na tisoče francoskih podjetij pod drugačnimi tržnimi pogoji imeli, ki bi, če bi torej vlagali v, vlagali v manj razvite regije, to ne pomeni nujno, da bi to ustvarjalo delovna mesta v Franciji. Moramo imeti ravnovesje med tem, kaj, bomo, kaj uložimo in kaj dobimo povrnjeno. Vedno je to težko prikazati. Težko je razumeti, kakšni so vsi dobički iz uloženih sredstev. To vedno ni vidno na prvi pogled. In morda je situacija takšna, da neto plačnice profitirajo celo več kot preostale države. Ampak pričan sem, da bo saldo dober tudi za uh, razvite države, če bomo sposobni ustrezno prikazati in potem bomo lahko to tudi prodajali naprej. Torej, kakor sem že rekel, delajo dobro in govorijo o tem. Hvala lepa, Nuno Teksera. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod kandidat za komisarja. Kot prvo, dobrodošli in veliko sreče. Kaj piše v zeleni knjigi za regionalno politiko? Kakšna oblika tega? Med študijami bi lahko omenili dve stvari. Prihodne in pa oddaljene regije. BDP upravljamo kot merilo za to, kdo najprej ima pomoč. To ne bi šlo za 65 odstotkov poprečja BDP Evropske unije. To je tisti kriterij. Ampak ali ne bi bilo pametno, da bi sestavili konkreten seznam teh odaljenih regij, tako da bi regije dejansko vedele, da so upravičenke do takšne pomoči. Prav tako bilo morda primerno, da bi vzpostavili tudi umestno kategorijo tisti, ki ne dosegajo 75 odstotkov, ne pa 65 odstotkov BDP. Ali pa naprimer, da bi vzpostavili tudi merilo zaposlenosti. Tudi to bi lahko bil določen prak. Ali je to razprava o. Ich habe verstanden, auch in, in meiner Orientierungsphase, dass es eine Diskussion gibt. Torej, razumel sem, da obstaja nekakšna razprava o tem, da bi naj uh, bruto domači proizvod bil glavna, glavni kriterij za to, kako je moč nekaj oceniti. Poznam te razprave in komisija sama je prav tako napovedala, da bi morda lahko uporabili drugačne kriterije za naše ocene. Sam sem uh, odprt za te razprave. Trenutno še nimamo nobenih drugih jasnih kriterijev, ki bi uh, omogočali neko vseobsegajočo evalvacijo, oceno, saj uh, tukaj merila enostavno manjkajo. Ampak, eh, če je dosežen napredek, potem eh, moramo imeti možnost tudi za, za vzpostavitev drugačnih kriterijev oziroma za drugačen način ocene. Kar se tiče najbolj oddaljenih regij, pa imamo že danes regionalno politiko in različne, eh, skozi različne instrumente spodbude imamo že danes možnost, da se regionalno posame, posamično odzivamo. Kolikor vem do sedaj, kaže na to, da so inštrumenti dobro razviti Seveda pa je odvisno tudi od tega, ali države članice to v zadostni meri fleksibilno um, se opirajo na te kriterije. Lepa, Elizabet Šreter. Dobar dan, spoštovani gospod Han. Uvodoma ste govorili o nični toleranci napram poneverbam in sumom poneverb, eh, tudi, kar, eh, tudi proti korupciji kako bi reagirali, če bi v medijih očitali neki državi članici, da pod mizo eh, podeljuje nekakšna sredstva ali bi to takoj preučili ali bi najprej počakali na, eh, sodi, eh, na računsko sodišče ali bi spostavili konflikt za državo članico oziroma ali bi se potuhnili kot pri stavkah študentov in kaj boste naredili če vam bo parlament očital, da niste dovolj skrbno upravljali evropskih sredstev. No, načeloma se nikoli eh, ne skrivam za ničemer. Vsekakor bi najprej zadevo preučil in ne bi čakal na računsko sodišče. Vsak očitek je potrebno preučiti, tudi če se zdi neutemeljen, ampak to mora biti preverjeno črno na belem in to je tudi moj stil, ki sem ga v preteklosti vedno uporabljal, ne glede na to, zakaj sem imel pristojnost. To je moj stil, to je moja linija in pa odgovornost, ki jo imam tako do sebe, kakor tudi do institucije. Zato bom tudi v prihodnosti tako postopal. To sploh ni nobeno vprašanje, tukaj ni nobenega dvoma, to je moje prepričanje in tudi zaveza, ki mi jo narekujejo naša pravila dodatno vprašanje. V avstrijskih časopisih danes poročajo o očitkih eh, v povezavi z eh, vašim delom pri Nova Matik. V zvezi s tem ste podali pojasnila gospodu Barozu, poslali ste dokumente in prosim, da tudi nam podaste takšno takšno pojasnilo, ter da, da nam daste na razpolago te dokumente. Hvala lepa, imam te dokumente s seboj in glede na to, da znate nemško, jih lahko preberete. Šlo je enostavno za naslednji občutek, eh, očitek. Z, moja firma je kupila nek kos zemlje, kjer eh, naj bi prihajalo do eh, pranja denarja. Eh, Eh, to se ni zgodilo in takrat sam nisem bil ne zaposlen, niti nisem imel kakršnikoli drugi povizav, povezav z temi podjetji in v povezavi s tem tudi ne obstaja nikakršna eh, preiskava pred sodiščem v zvezi z mojo osebo. Hvala lepa. Tomaš Pjolendra. Uh, first question concerns. Imam dve vprašanji za vas. Prvič gre za strategijo za Baltiško morje. To bo prav, prav gotovo spadalo med vaše prostojnosti. Kakor veste, je to pomembno vprašanje, ki ne vključuje samo notranjih vidikov, ampak vključuje tudi okoljske vidike. Zato imam naslednje vprašanje. Na kak način boste sodelovali z komisarjem za okolje, zato da bi resnično upoštevali nevarnosti oziroma grožnjo, ki jo lahko povzroča projekt Nord Stream za Balsko regijo. V resoluciji Evropskega parlamenta iz julija 2008 je bilo eh, zapisano, da veliko okoljskih eh, pomislekov se izreka proti temu projektu. Zanima me vaše stolišče o tem. Drugo vprašanje. Eh, ima opraviti z našim sodelovanjem in pa z vašim sodelovanjem v kolegiju komisarjev. Ali nam boste dali na razpolago vse potrebne dokumente in materijale v povezavi z strukturnimi skladi in pa um, uporabo strukturnih skladov strani držav članic z implementacijo programov in drugih tehničnih uh, vidikov. Uh, Sam sem imel do sedaj težave, da bi dobil takšen material od Evropske komisije in zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. Kar se tiče prvega vprašanja, vam moram odkrito povedati, da se s tem še nisem utegnil podrobno ukvarjati, tako da bi vam lahko dal jasen in podroben odgovor. Poznam to tematiko, Ampak odkrito povedano, ne bi bilo korektno, da bi vam sedaj tukaj podal nek površen odgovor. Se bom pa s tem vprašanjem prav gotovo podrobneje, eh, podrobneje ukvarjal. Lahko pa vam zagotovim naslednje, ker poznam Janeza Potočnika, ker eh, ga poznam iz svojega mandata kot ministra za znanost eh, in ker je tisti, ki ga najbolj eh, poznam, lahko zagotovim, da bova prav gotovo dobro sodelovala. Torej, kar se tiče drugega vprašanja, vi imate so pravico, da postavljate vprašanja, ki, na katere morate dobiti odgovor. Sedaj natančno povedati, katere dokumente lahko dobite na razpolago. Uh, Eh, torej to ni možno. Lahko vam samo zagotovim eh, maksimalno preglednost pri upogledu eh, v dokumente. Lahko pa nastanejo problemi tam, kjer bi zaradi zaščite posameznih podjetij morali ravnati skrbno z razkritjem določenih informacij. Z moje strani se zauzemam za kar največjo stopnjo preglednosti. In okolikor je to v skladu za zaščito osebnih podatkov, menim, da lahko imate na razpolago vse dokumente, ki so potrebni za vaše delo. Ricardo Cortes. Hvala lepa. Ricardo Cortes Lastra. <clears throat> Eh, Han, los últimos... Hvala lepa, predsednica. Gospod Ha. Zadnje poročilo računskega sodišča je bilo tako, da sedaj ljudje zelo negativno gledajo na uporabo teh skladov. V bistvu pa dejansko stanje ni tako. Pri nepravilnostih gre za napake, ne pa za namerne goljufije in zlorabo skladov skupnosti. Kaj namerava komisija storiti za to, da bi kohezijska sredstva bolje uporabljali in čim bolj učinkovito uporabljali, ter smotrno uporabljali. Prav tako me zanima, kako boste zadevo bolje predstavili državljanom, kako povedati ljudem, da obstaja razlika med napakami zaradi zapletenega postopka in pa med goljufijami. Zuletzterin werde ich mir noch viele Gedanken machen. O zadnjem bom še veliko razmišljal kajti tudi mene neizmerno moti, da se tukaj vse meče v en koš in da se ustvarja vtis, češ da 11 odstotkov. Um, 11-odstotna kvota napak pomeni 11 odstotkov golufi in to ni res. Seveda pa to ne pomeni, da moramo biti zadovoljni s takšnim rezultatom. No, eh, gospa Hübner in njeni kolegi so že sprejeli določene ukrepe za to, da bi zmanjšali to stopnjo napak. Vendar pa raziskave, ki bi naj potekova, potekale še tekom eh, oziroma tukaj potekajo določene preiskave pri projektih, ki še niso zaključeni. In eh, imeli bomo tudi še enkrat pregled obdobja 94 do 99 in takrat je bila stopnja napak eh, tri odstotna, torej je to dosti boljše kot pa stopnje, o katerih vedno govorimo. In uh, naj povem še to, da z svojimi ukrepi vedno nekako zaostajamo. Sedaj šele raziskujemo projekte, uh, ki so potekali pod pogoji takratnega obdobja, torej od leta 2000 do 2006. Pripričan sem, da bomo letos in pa naslednje leto, torej eh, leta 2011, bomo v večji meri preiskovali projekt te, tekočega obdobja, tako da bomo že pri umestnih preiskavah lahko določili stopnjo napak in da bomo to stopnjo znižali na enomestno številko. Ampak ne glede na to, da eh, delujem sproščeno, sem eh, nepotrpežljiv človek in eh, marsikaj mi gre že nekoliko, me že pošteno moti in eh, lahko vam zagotovim, da smo že podozili določene korake, ki bodo kmalo postali tudi vidni. Hvala lepa, Richard Zeber. Ja, Hvala, predsednica, gospod kandidat. Govorili ste že o zapostavljenih regijah, omenili ste naprimer otoke. Kaj pa druge zapostavljene regije, regije, ki eh, kot so naprimer podeželjski prostor ali pa gorska območja. Gorska območja so zelo lepa, ampak se soočajo z posebnimi izzivi in topografskimi težavami. Ali nameravate temu posvetiti posebno pozornost imeti poseben program oziroma ali so za vas gorska območja glede na kriterije takšna kot vsa ostala. Ne bo vas presenetilo, da tudi kot Dunajčan um, imam uh, posebno naklonjenost do gorskih območij. Ampak veste, da obstajajo tudi gorska območja, ki spadajo med najbogatejše regije Evrope. Uh, Obstajajo pa dejansko tudi gorska območja, ki so različno že postavljena. Imamo torej takšna in drugačna in zato tudi tukaj velja, da moramo postopati fleksibilno in da moramo izkoristiti vse možnosti, ki jih ponujajo že obstoječi inštrumenti. Veliko je odvisno od operativnih programov na licu mesta, tam je potrebno določiti določena, eh, določena težišča, da tudi pri zapostavljenih eh, območjih uveljavljamo določene konvergenčne kriterije. Torej, gre za to, da pač moramo tukaj postopati fleksibilno. Dodatno vprašanje v povezavi z razpravo o kriterijih, ki je že bila omenjena. V gorskih območjih je včasih dohodek na glavo zelo velik, ampak vsekakor pa obstajajo uh, drugi problemi. Ali lahko podate zavezo, da boste to problematiko natančno raziskali, kajti mislim, da je tukaj pos potrebna posebna obravnava. Nek eh, splošni evropski vzorec je tukaj včasih pregrob. Da, ampak. Uh, gre za to, da po eni strani gre razprava v smer poenostavitev, po drugi strani pa skušamo razvijati nekakšne specifične kriterije. Ampak načeloma se zauzemam za to, da bi imeli takšne kriterije, ki bodo zanesljivi, ki bodo odražali tudi same realnosti na licu mesta. Ampak seveda mora to biti tudi usklajeno, uravnovešeno, ne da bomo imeli 300 eh, kriterijev, zato ker imamo 300 različnih pogledov na stvari. Tukaj je potrebno najti ravnovesje. Ampak, če imamo načelo subsidijarnosti, potem moramo poskušati to načelo subsidijarnosti živeti na usklajen način ne, uh, in ne na ta način, da bi administrativna promena, bremena zaradi tega zrasla. Tukaj gledam gospoda Baftona in me spet skrbi njegova naklonjenost Evropski uniji. Catherine Burden. Hvala lepa. Decembra 2009 smo videli poročilo o kohesiji za švedsko predsedstvo. Tukaj smo predostavili novo metodologijo LDM-je. Lokalni organi oblasti so menili, da se bomo tako na drugačen način na lokalni ravni osredotočili na prihodno kohezijsko politiko. Ta metodologija bo prav tako pomagala, da bomo ustrezno zadostili lokalnim potrebam, prav tako bomo lahko dodali lokalno razsežnost nacionalnim razvojnim politikam kako nameravate razviti ta koncept, tako da bo ta koncept postal sestavni del področja kohezijske politike za vse regije in mislim za vse dele vseh regij, tako na podeželju kot v mestih. Kako nameravate predstavnike lokalnih oblasti bolj vključiti v ta pristop? Da, strinjam se to mora biti naš pristop. Okrepljeno moramo vključiti lokalne strukture, moramo jim pomagati pri izgradnji in moramo si prizadevati, da v duhu partnerstva upletemo tudi nevladne organizacije, civilne organizacije in da na, pri samem izhodišču vključimo tudi posameznike, zato da na, nadalje razvijamo regije. Kaj ti raznovrstnost Evrope se začne pri raznovrstnosti lokalnih in regionalnih struktur in zato jih moramo spodbujati. Hvala. jugovzhodna Anglija, moja regija, je bogata, zato ne potrebuje takšne podpore. Je pa tam veliko mobilnih delavcev iz vzhodne Evrope in tamkajšnji lokalni sveti se borijo za ustrezno podporo takšnim delavcem iz tujine. Kako bi torej takšne bogate regije podpirali v okviru LDM-jev in kako bi odstranili ovire za lokalne vlade, nekateri bi dejali, da se države članice včasih umešavajo v lokalne zadeve. Kako bi torej um, ta sredstva dali neposredno lokalnim vladam? Ja, um, das ist schon ein blödes Stichwort. Torej, multilevel governance, to je že dober pojem, ampak uh, v prvi vrsti moramo kot komisija se prizadevati za sodelovanje z državami članicami, ampak v dialogu z državami članicami in v skladu za strateškimi smernicami moramo poskrbeti za to, da obstaja okrepljena lokalna in regionalna oziroma vključenost regij in pa lokalni skupnosti. Uh, torej, vi ste govorili o programu, ki je zastavljen na nacionalni ravni in uh, v tem kontekstu se je upravičeno vprašati, ali bi morali sredstva bolj regionalno ulagati, uh, tako da bi oblasti lokalne in regionalne lažje črpale ta sredstva. Very much. Viktor Buštinar. Hvala, Viktor Bustinaru. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. V svojih odgovorih parlamentu ste med najbolj pomembnimi pobudami za prihodna leta omenili Donovsko strategijo. Odbor za regijo in tudi sam podpiramo in pozdravljamo vaše zaveze podpiramo to, da se boste zauzemali za takšno evropsko strategijo. Kakšne so vaše glavne smernice pri izoblikovanju takšne strategije? Sreda bo Evropski parlament pri tem vaš partner in vaš prijatelj. Hvala. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Mislim, da gre za zelo zanimiv projekt. Namreč imamo osem držav članic in šest držav, ki še niso članice. Zdi se mi, da je to zelo pozitiven signal, če pogledamo makroozemljsko sodelovanje, če smem tako reči. Donava je tista, ki združuje te države in sedaj mislim, da čez 14 dni se začenjajo prvi seminarji, kjer naj bi tam do poletja obravnavali vsebinska težišča in upam, da boste mnogi izmed vas lahko sodelovali pri teh dejavnostih, da se boste aktivno vključili in na ta način vsebnosti, bi pri načrtovanju strategije za Donavo lahko aktivno sodelovali. Vem, da smo že imeli poskuse, da bi sodelovali regije ob Črnem morju. Recimo šlo je za uporabo pomorskih poti, Tu gre za sodelovanje regij, ki so zainteresirane, ki imajo podobne probleme. Ob tem pa ne želimo vzpostavljati novih struktur, ne ustvarjati novih proračunskih stroškov. Pač pa želimo iz že obstoječih programov za posamezne regije dobiti kar največ. Hvala. Hvala lepa za ta odgovor. Pripričan sem, da če bo naslednji teden parlament sprejel resolucijo o prihodni strategiji za podonavje, potem bo to zelo pomemben začetek za vse, za vas, ki boste postali komisar, mi pa, ki bomo pokazali zavezo za tako pomemben projekt kot je ta. Hvala lepa. Josip Matula. Zdobna prešedinta, domnule komisar de semnat. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod kandidat. V svojih pisnih odgovorih ste dejali, da kohezijska politika ponuja več plasten sistem upravljanja, ki je edinstven in sodoben ter temelji na regionalnem in lokalnem znanju, ki ga kombinira z strateškimi politikami Evropske unije. Gre tudi za koordinacijo med različnimi ravni upravljanja. Dejali ste, da bi ta sistem prihodne morali konsolidirati in da bi ga morali pregledati tako, da še povečamo pomen lokalnih in regionalnih akterjev. Danes imamo zvezdne dežele, okrožja, okraje, province in druge oblike regionalnega upravljanja. Zanima me, kako v prihodnosti kohezijske politike vidite medsebojna razmerja med temi entitetami in katere bodo imele najpomembnejšo vlogo. Po mojem mnenju, in tudi mislim, da vi tega niste tako mislili, Torej, izhodišče ne more biti tako, da bi imeli kot izhodišče v celotni Evropi enake strukture. Ravno nasprotno, to je del raznolikosti, to je del šarma Evrope. Namreč, da imamo različen zgodovinski razvoj posameznih regij, da imamo različne oblike organiziranosti posameznih držav. Vprašanje je, kako nam bo uspelo, da bomo obvladovali te razlike, jih usklajevali. Pravim, da je odgovor, da moramo biti čim bolj prožni. Dejansko je zelo težko med posameznimi državami ugotoviti, kdo je recimo zame sogovornik oziroma katera je tista institucija, ki je najbolj primeren sogovornik za mojo raven. Tu moramo biti prožni, prožno delovati, se odzivati, obenem pa moramo narediti tudi uradne strukture dovolj prožne, zato da bomo lahko v obliki nekega partnerstva sodelovali z vsemi pomembnimi akterji. Regionalna politika je lahko učinkovita samo, če vključuje državljanke in državljane. Nikjer drugje ni Evropa tako oprijemljiva, tako očitna za državljane kot pri regionalni politiki. Zato jo moramo oblikovati tako, da bodo državljani pripravljeni sodelovati. Potrebujemo čim večjo prožnost, tudi ko ponujamo možnosti sodelovanja naših državljanov. Nikakor se ne smemo preveč sklicevati na uradne strukture oziroma se zatekati k njim. Marie Thérèse Sanchez Schmidt. Marie Thérèse Sanchez Schmidt. Transfrontalière est un enjeu de tout premier plan. Čezmejna politika je ključnega pomena za regije v Evropi in tudi za milijone evropskih državljanov, ki živijo v državah, ki so si zelo blizu. Pogosto imajo čezmejne odnose, razmerja. Zato me zanima, ali je čezmejna politika sodelovanja ena od vaših prioritet in kako gre to z roko v roki s kohezijsko politiko, kako skratka lahko to razvijamo po vsej Evropi. Iz naše zgodovine smo se naučili in tega se moramo naučiti, da je najslabše, če razmišljamo v jeziku meja. Vsako politiko je treba podpreti, ki je čezmejne narave. Kakorkoli že razumemo meje, ali so to meje znotraj regije, znotraj neke zvezdne dežele, ali gre za meje med državami. V vsakem primeru je pomembno, da sodelujejo regije znotraj države, regije v različnih državah. Lahko sodelujejo tudi regije držav članic EU z regijami držav, ki niso članice Evropske unije. Vse te možnosti obstajajo in vsako tako sodelovanje bomo podprli. To je politika, za katero se zauzemam, kajti menim, da je to edina možna politika za to, da bi v končni fazi dosegli višjo dodano vrednost za evropske državljane in državljanke. In ne nazadnje, to zagotavlja tudi blaginjo pravno državo in politično stabil, stabilnost v drugih regijah izven Evrope. Pravite, da meje ne smejo predstavljati ovir, vendar pa ali menite, da Evropa lahko pomaga razrešiti probleme upravljanja, izkrivljanja konkurence v čezmejnih regijah? Ja, Iskreno povedano, to je pravzaprav naš pristop. Če v to ne bi verjel, če ne bi bil prepričan o tem, potem seveda je bolje, da kar dvignem roke od tega. Sto odstotno sem prepričan, da taka politika stvari spreminja. Tudi ko sem šel v politiko, sem šel zato, da bi zadeve spreminjal. Čezmejno sodelovanje, če sem prav razumel, ste imeli v mislih tudi sodelovanje z regijami izven Evropske unije. To moramo spodbujati. Kaj je bila v izhodišču Evropa? Evropa je želela biti gigantski mirovni projekt in zato ne smemo pozabiti, da Evropa predstavlja predvsem projekt vzpostavljanja miru In mi moramo to seme sejati naprej in še naprej ustrajati pri teh naših vrednotah. In iskreno povedano, če problemi so, če so bili, jih je treba premostiti, zato pa gre v politiki. Paulo Alves. Hvala lepa, Luis Paulo Alves. Prezident, sr. komisarju in štadu. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Glede na globalne izzive, ki so pred nami, izzive skupnosti, regiji, če si pogledamo najbolj oddaljene regije, te regije imajo večno probleme, so zapostavljene. Kako lahko poskrbimo, da bo Evropska unija lahko pomagala tem regijam, glede na to, s kako ogromnimi izzivi se te najbolj oddaljene regije srečujejo? potrebujemo novo strategijo za regije. Vendar pa se mi zdi, da zaenkrat tem regijam nismo znali pomagati. Treba je tudi spodbujati njihov potencial, jih razvijati ter razvijati tudi skupnost nasploh. Absolutno. Glede tega boste pri meni naleteli na odprta vrata če smem ponoviti to, kar sem že povedal. Moje razumevanje politike ni, da bi drugim ljudem usiljeval moj osebni način življenja in jim rekel, tako kot jaz živim, je prav in tako morajo živeti vsi. Ravno nasprotno. Sto odstotno pa sem prepričan o tem, da je evropski model življenja dober, da je to model, na katerega smo lahko ponosni in da ga morda lahko prilagojenega ponudimo tudi drugim. Kaj bodo oni počeli z njim, morajo odločiti oni. Mi našega modela ne moremo nikomor usiliti, vendar pa želim, da bi tudi drugi spoznali naš model, da bi izvedeli, kaj nam je uspelo, tudi zgodovinsko gledano, kaj bomo uspeli doseči v prihodnje. Tu se mi zdi, da lahko evropski model prinese veliko in zato se mi zdi, da bi morali izvajati pobude, kot je recimo taki, ste jo sami opisali. Menim, da bi to bilo dobro tako za nas, kot tudi za druge. Namreč, da naš način življenja, naš način dela ponudimo, posredujemo tudi drugim in potem lahko samo upamo, da bodo to tudi prevzeli. Odločitev pa je njihova. Much, Hvala lepa, Sean Kelly. Uh, Gospod kandidat kohezijska in prometna politiki, politika sta močno povezani. Če si pogledamo transevropsko mrežo TEN, to je zelo pomembno. In omrežja TEN lahko močno pripe, prispevajo k trajnostnemu regionalnemu razvoju. Kako boste kot komisar za regionalno politiko predvideli razvoj sinergij med obema tema področjima, zlasti upoštevaje razvoj trajnostnega večmodalnega transporta in njegove infrastrukture? Kakšna je prioriteta prometa, zlasti upoštevaje nekatere bolj oddaljene? Uh, regije, ki so vam blizu pri srcu, kot ste dejali v vodoma. Ja, genau zu diesem Thema habe ich ein erstes Gespräch. sem že imel prvi pogovor na povabilo Sima Kalasa. Pogovarjala sva se, kako lahko poskrbimo za to, da bi prometno infrastrukturo v mestih skupaj izboljšali. Mislim, da bi vsi lahko navedli ducate, če ne na stotine primerov, s področja posameznih regij, kjer vedno znova naletimo na situacijo, ko imamo v središču regije mesto in potem pomankljivo infrastrukturo, ki preostanek regije povezuje s tem mestom. Tukaj niti nimam v mislih o transevropskih omrežjih, kjer delujemo nekako komplementarno, kar zadeva modalno razdelitev na ravni regij. Je tukaj treba nekaj ukreniti in menim, da bi tudi z vidika izboljšane učinkovitosti porabe energije tudi v luči podnebnih sprememb bi morali razmišljati o prometu v mestih. Urbani promet je treba bolj razviti in poskrbeti za to, da bi predvsem pri tistih, ki se dnevno vozijo na delo, bolj izkoristili javni promet, bolj kot se to dogaja do sedaj, ampak seveda tukaj je pomembna tudi razpoložljivost takih oblik prometa. Skratka, možnosti je veliko. Do sedaj smo rešitve imeli razvite nekatere rešitve do neke mire, ampak kot rečeno, predvsem imamo te mestne konglomerate. Okay, Hvala za vaš odgovor. Moje drugo vprašanje pa ni neposredno povezano s tem, zato se mu odpovedujem. Urakica. Karalampos Angorakis. Kje ste? Then, uh... Našega kolega ni. Potem je na vrsti spet John Bufton. Um, mes... Hvala še enkrat, gospod Han. Evropsko računsko sodišče je nedavno povedalo, da Španija, Italija in Portugalska da so te države v letu 2008 neupravičeno dobile 2,7 milijarde evrov. Ali boste uporabili vsa orodja, ki jih imate na voljo, da ukrepate v takih primerjih? Katera konkretna orodja boste uporabili proti tem trem državam? Inje. Zadeve si bom podrobno ogledal. Danes ne želim in ne morem dati kakšne konkretne izjave, ker nimam vseh gradiv na voljo. Vem pa, da generalni direktorat vodi intenzivne pogovore s temi državami. Je pa vsekakor treba razlikovati med tistim, kar se je zgodilo kot napaka in kar se da popraviti s finančnimi korekcijami. Ravno v preteklih letih je prišlo do večjega števila finančnih korekcij. Če se ne motim, leta 2008 in 2009 je šlo za 2,5 milijard evrov v obliki finančnih korekcij. To so številke precejšnjega velikostnega reda in to tudi kaže, kako resni smo, kar zadeva ukrepe. Pa tudi tu bom zelo odkrit. Cilj regionalne politike ni v tem, da bi ob koncu programskega obdobja lahko rekli, zdaj smo prihranili in torej nismo izplačali toliko in toliko milijard. Ne, naš skupni cilj mora biti da se sredstva v posameznih regijah porabljajo namensko v skladu s programi, v skladu z dogovori. Ampak naše razumevanje regionalne politike ne more biti, da bi ob koncu dneva rekli, no, zdaj smo pa prihranili toliko in toliko denarja in veseli smo lahko, da tega denarja nismo izplačali. Ne, naš cilj mora biti, da se sredstva izplačajo v interesu državljank in državljanov in da se sredstva tudi v interesu davkoplačevalk in davkoplačevalcev, da se ta sredstva namensko porabijo. Tu je bil dosežen precejšnji napredek, ampak v tem trenutku, kot eh, rečeno, ne morem s prstom pokazati na katerokoli od držav. Well, Hvala za ta odgovor bi pa rad dejal, da govorimo o ogromnih količinah. To ni samo drobna kapljica, 2,8 milijarde sem omenil. In če boste postali komisar, bom budno spremljal, kako to rešujete. Hvala lepa, Franz Obermajer. Gospod minister, tako vas bom imenoval. Glede proračuna, kot verjetno veste, obstaja osnutek bodočega proračuna, kjer naj bi evropska sredstva za regionalno politiko močno zmanjšali. Tudi regionalnih projektih v okviru cilja 2 naj bi v veliki meri črtali. Moje vprašanje je, kakšno je vaše stališče do tega in ali lahko računamo, da bodo tudi revnejše regije lahko dobile sredstva iz eh, te regionalne košarice. Odgovor na zadnje vprašanje je da. V osnovi se ponavljam, ampak to počnem z veseljem. Regionalna politika mora biti na voljo vsem evropskim regijam, tudi z ustreznimi finančnimi postavkami. To, o čemer ste govorili, so stvari, ki so začele krožiti v pisni obliki. Samo veseli smo lahko, da so ti dokumenti v obtoku, kaj ti to kaže, da imamo ne samo zagovornike naše politike, ampak tudi kritike. S to kritiko se moramo spopasti, v tem ne vidim nič slabega, ampak pravim tudi, da se zauzemam za politiko integriranega pristopa k regionalni politiki. Ne samo zato, ker se potegujem za mesto komisarja za regionalno politiko, pač pa tudi zato, ker sem v preteklosti in bom tudi v prihodnosti poglobljeno proučeval to področje in ugotavljam, da drugače ne gre. Treba pa se je navezati tudi na vsa druga področja politike. Povsem zgrešeno bi bilo, če bi mislili, da je regionalna politika tudi neke vrste sektorska politika. To bi bilo usodno, če bi razmišljali na ta način. In svojimi prihodnimi kolegicami in kolegi bomo poskrbeli za to, da ne bo vsakdo zreduciral svojega gledanja osko na svoje področje. Potrebujemo pristop, ki ima v mislih EU 2020, potrebujemo nek skupen pristop in regionalna politika lahko da zelo pomemben prispevek k nadaljnemu razvoju. Še zadnja pripomba. Ravno sedaj ko utemeljujemo regionalno politiko na ozemeljskem načelu, ko je to zapisano tudi v pogodbi, ravno zdaj ne smemo odnehati. Drage. Še moje drugo vprašanje. Gospod zvezdni minister, od leta 1997 do leta 2003 ste bili na vodilnem položaju v podjetju. Zanima me, ali zoper vas teče kak postopek, kolikor vem, teče postopek zaradi utaje davkov. Če je bil postopek ustavljen, potem to pozdravljam. Če to drži oziroma če postopek ni bil ustavljen, ali lahko to ogrozi eh, vaše delo komisarja. To vprašanje se ne navizuje na vaše prejšnje. Komisar naj se odloči, ali bo odgovoril ali ne. Left. Da, odgovoril bom. Zoper mene ne teče noben postopek, če pa teče, zato ne vem. Kolikor vem, zoper mene ne teče nobena sodna preiskava very much Karima Deli. To the, to the left. Karima Deli. Si je reprends les objectifs de la stratégie de Lisbonne, créer euh, l'économie euh, la plus compétitive avec plus. Cili Lisbonske strategije so, da razvijemo najbolj konkurenčno gospodarstvo, ustvarjanje novih delovnih mest, socialna kohezija, zmanjšanje revščine do leta 2010. Sedaj smo na koncu tega obdobja 2010, še vedno pa je veliko revščine po EU. 70 odstotkov romske populacije je revne. Pa tako so ženske še posebno spostavljene revščine, enako velja za mlade, za starejše ljudi, ali nam kohezijska politika lahko pomaga s tem v svezi. 80 odstotkov evropejcev živi v mestih. Ali bi glede na to, urbana kohezijska politika lahko bila stebr vaše politike? Ja, to mora biti prednostna naloga. V glavnem je tukaj pomembno sodelovanje. Eh, eh, e S kolegom Andom in uh, v času krize je tukaj potreben. So bili sprejeti hitri in fleksibilni ukrepi. s katerimi bi se naj odzvali na konkretne izzive. V številnih državah so tukaj bili uvedeni ustrezni ukrepi, zagotovilo se je dodatna finančna sredstva, in uh, skušali smo se neposredno odzvati, kar sicer ni značilno strukturnih skladov, ki je sicer namenjen razvojnemu delu, ampak posebni situacije zahtevajo pač tudi posebne ukrepe. Euh, Še dodatno vprašanje. Kolega Oettinger je na današnji predstavitvi dejal, da bo sprostil več evropskih sredstev za specifične ukrepe za povečanje energetske, energetsko učinkovitost stavb, še posebno iz strukturnih skladov. Ali podpirate tak predlog? Tako bi trajnostno zmanjšali težave z energetiko v EU skozi svežen poenostavitev je bilo to deloma že omogočeno. Sedaj je vse odvisno od tega, ali bomo to možno izkoristili ali ne in upam, da jo bomo izkoristili. Oldžih Vlasak. Hvala. Oldžih Vlasak je naslednji. Lokalne, regionalne organizacije in mesta se zauzemajo za bolj odločna stališča pri regionalni politiki. Ali menite, da je to pozitivno za prihodnost kohezijske politike? Ali ne? Ali da bo to povečalo učinkovitost prihodne kohezijske politike? Wenn sich Städte und, und ähm, če se mesta in manjše enote vključijo v kohezijsko politiko, ali me to sprašujete? Uh, Zagovarjajo bolj odločna stališča, še posebno pri načrtovanju, nadzorovanju, ocenevanju vrednotin in podobno. Kaj je torej moje vprašanje? Ali je to z vašega vidika Pozitivna ali negativna? Ja Meni se zdi to pozitivno. Tukaj spet uh, menim, da če resno jemljemo načelo subsidijarnosti, ga moramo tudi izvajati. Lahko je že tako, da v praksi včasih to pripravlja težave, se se moraš z več ljudmi uskladiti. Uh, ampak sam sem pač mnenja, tudi na podlagi svojega dosedanjega političnega dela, da včasih traja dlje, preden prideš do določenih sklepov in ocen. Ampak več kot je ljudi udeleženih pri, pri sprejemanju teh sklepov, toliko bolj trajnostni so potem ti sklepi. In enako velja za razpravo o neto plačnicah torej, najprej se to zdi kot, nek, uh, več, kot neka večja obremenitev, ampak uh, povratne, uh, povratni učinki so potem takšni, da nagrajujejo uh, Torej, če, eh, če nekaj eh, želiš delati na lastno roko, potem eh, ima to morda kratkoročno dober učinek, ampak dolgoročno pa ne. Zato sem za vključitvijo več udrženih partnerjev, da morda zaradi tega postopek ne preostane enostavnejši, ampak konec koncev vsi od tega profitiramo. Mihajl Truber, kandidat za komisarja. Danes ste se zelo držali linije predsednika komisije Baroza. Dolga leta ste bili član eh, lokalne vlade Dunaja, torej bili ste dejavni na lokalni ravni v neki metropoli in eh, pričakoval bi več od vas. Zanima me, eh, torej pričakoval bi, da se bolj izrečete za lokalno in pa urbano raven. Eh, potem ste, sem premalo slišal tudi o tem, kako želite usmerjati kohezijsko politiko, ali ste se pripravljeni zateči k inovacijam, tudi kar se tiče spodbud za majhna in srednje velika podjetja. To je pomembna tema v Evropi. Ali lahko kaj poveste o tem, tudi glede na to, da imamo več držav članic, da imamo omejena sredstva uh, in da je zato te potrebno smiselno uporabiti. Ali lahko kaj več poveste o tem? tukaj torej vprašujete me o vsebinskih eh, prednostnih nalogah. In eh, potem, če sem prav razumel, me sprašujete tudi o, moč, o bolj učinkovitem upravljanju z novimi finančnimi sredstvi. V zadnjih letih smo dobili prve pobude, ki jih izrečno pozdravljam. Ehm, upam, da nam boste kot komisiji tudi podelili to nalogo in zaupanje, da se lahko soočamo eh, s tem vprašanjem. Kaj ti eh, zdi se mi, da je inovativen pristop, ne vem, če ga tudi kot vi, eh, če ga tudi vi kot takšnega dojemate, mislim, da moramo. Eh, iz močnejše politike nepovratnih sredstev se usmeriti v politiko posojil, kajti s tem bi prevzeli tudi večje obveze za posameznimi projekti. In eh, s tem bi imeli tudi močnejši učinek vzvoda z uloženimi sredstvi, s tem bi lahko realizirali več projektov. Eh, to se mi zdi inovativni pristop, če nam bo uspelo v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in z investicijskimi skladi razviti nove proizvode. Tukaj je pomemben pojem tudi mikrokrediti. Parlament je že dal prvo pobudo, ampak sedaj pa gre za to, da moramo na realističen način razviti instrumente. Včasih nekaj dobro zveni, če prebereš samo naslov, ampak ob, ob natančnejšem opazovanju pa se potem le izkaže, da to ni tako enostavna vaja. Ampak mislim, da moramo, da imamo um, dobra izhodišča in da je tudi čas zrel za to, da jih uporabimo. Hvala lepa, to je že smer v katero razmišljam. Moramo se vseeno osredotočiti. 98 odstotkov je majhne in srednje velikih podjetij, ampak samo 15 odstotkov teh podjetij je dejavnih na enotnem trgu. Ali se tukaj pripravljeni spodbujati predvsem majhne in srednje velika podjetja v povezavi z eh, regionalnimi podjetji, z transferjem tehnologije, da bi torej na ta način okrepili kohezijsko politiko. V okviru tem raziskave in pa inovacije se mi zdi, da tukaj obstajajo pomembne strateške smernice in v teh smernicah se moramo prepoznati. Če si ogledate številke, v glavi imam številko, da je naprimer v zadnjem programskem obdobju v Franciji bilo spodbojenih 13 tisoč podjetij, eh, ki so se ukvarjali z inovacijami v ta namen izdajamo že 86 milijard evrov za področje inovacij. In majhna in srednje velika podjetja dobijo velik, dele, velik delež tega denarja. Tu se torej stvari že premikajo, v prihodnosti se bo to uh, še nadaljevalo, ampak seveda ob upoštevanju strateških smernic.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 dimenzijo mest pri regionalni politiki. S tem je bilo postavljenih že veliko vprašanj. Veste, da vsak peti evropejec živi v mestih. Mesta so gonila gospodarske rasti v Evropi, istočasno pa so tista, ki tudi trpijo zaradi socialnih problemov, okoljskih problemov, doživljajo demografske spremembe in to na zelo jasen način. Poleg tega pa imajo mesta tudi posebno vlogo, ko gre za izboljšavo življenskih pogojev svojih državljanov in državljank. Zato me zanima naslednje. Ali imate na konkretne načrte v povezavi z razvojem mest v okviru regionalne politike? Torej tukaj vas sprašujem o konkretnih načrtih in kako lahko mesta vključimo v regionalno, držav, v regionalno integralno politiko in ali bodo tudi eh, regije na to znale izkoristiti takšen razvoj. Tako kakor velja za vsa področja v Evropi, tudi za mesta velja, da obstajajo tukaj različne težave. Z mojimi izkušnjami in pa znanjem sem nekoliko zadržen, zadržan pri vprašanju, kaj je možno narediti v mestih. Veliko idej imam, vsaj na podlagi mojega dela na Dunaju in tudi uh, Eh, v povezavi z drugimi mesti v Evropi. Vem pa, imajo določena mesta različen zgodovinski razvoj in zato so jim za njih pomembne, pomembna mogoče eh, druga vprašanja. Tako imamo v. v eh, Imamo na Dunaju, naprimer, vprašanje izkoriščanja površin, naprimer, ko gre za uh, podzemne železnice in tako naprej. Potem za druga mesta je lahko uh, pomembno vprašanje eh, pitne vode ali pa vprašanje odpadnih vod in zato je potrebno pač na to problematiko gledati z različnih vidikov. Kar pa je jasno, povedali ste, 80 odstotkov evropejcev živi v mestnih konglomeratih. Ne bom rekel, da so vse to mesta, to so mestne konglomeracije. Uh, In zato se seveda moramo ukvarjati z temi, pro, s temi problemi in vprašanji. Seveda ne bomo mogli regi k ničemer, k ničemer obvezati. Govorili smo že o, o prostorskem načrtovanju in tako naprej. To je priljubljena tema. Ampak sam mislim in tukaj se navezujem na prejšnjega govornika. Torej, če se usedeš z čim več partnerji za mizo, potem lahko dosežeš tudi takšne stvari, ki so zunaj uradnih pristojnosti in zavez. Tudi, ko gre za regijo vzhodna Avstrija, če podam konkreten primer, tukaj smo ustvarili prometn, prometno združenje, ni pa nam uspelo ustvariti drugih združenj. Ampak eh, to je tema, ki zadeva vsa mesta in eh, regije, ki jih obdajajo in pripričan sem, da to mora biti predmet naših pogovorov v naslednjih mesecih, kako torej eh, učinkovita je lahko mestna politika v povezavi z politiko regije. Še zadnja pripomba. Mislim, da je ravno to, to kar želijo slišati mesta uh, in pa njihove mestne oblasti, da to torej niso samo besede, ampak da to vodi tudi k dejanjem. Hvala, Moris Ponga. Moris, kje si? Gospod kandidat, hvala lepa za izkazano zanimanje za najbolj oddaljene regije. Kot ste dejali že prej, te regije zelo prispevajo k večji raznolikosti Evropske unije. Sedaj veste, s kakšnimi novimi izzivi se soočajo te regije, kot naprimer globalizacija, podnebne spremembe in podobno. Te regije so pri teh izzivih bolj randljive kot pa druge evropske regije. Ali bi v tem okviru lahko predstavili svoje stališče o tem, kakšna denarna domestila bi lahko zagotovili tem regijam, torej tu gre za odaljene regije ali pa za otoke, kako bi lahko te regije lažje, čim bolje izkoristile te regionalne politike. Also, ich würde sagen, dass äh, schon bisher. Torej, Že do sedaj je Evropska komisija tudi v finančnem smislu posvečala veliko pozornosti najbolj oddaljenim regijam. In uh, to je sedaj uh, zapisano tudi v pogodbi. Zato mislim, da bo to dobra podlaga za nadaljne delo. Po drugi strani pa niso nujna vsa vprašanja, ki imajo finančno ozadje, takšno, da bi jih lahko financirali s pomočjo regionalne politike. Imamo tudi druge razsežnosti, naprimer pri razvojni pomoči, ki jih je vsega, ki jih je potrebno upoštevati, ampak kar se tiče moje pristojnosti za najbolj oddaljene regije, se bom seveda zavzel za to, da se jim posveča pozornost. Ampak med, moramo razlikovati med regionalno politiko, zahtevati zahtevami regij in pa določeno pomočjo za eh, nerazvite ali pa manj razvite regije. Tukaj je potrebno ravnovesje, moramo poskrbeti za vse in nikogar pustiti ob strani. Hvala, Karin. Kadenbach. Komisar, globih. Spoštovani kandidat za komisarja, eh, navezala se bom na vašo zadnjo pripombo. V vaših uvodnih pripombah ste se označili kot očeta regije, kot petkratna mati, se mi zdi naloga staršev to, da eh, spodbujaš talente in da se tudi osredotočiš na, od, na pom, odpravljanje pomankljivosti. Eh, v povezavi z vsemi vprašanji smo slišali to, da nas boste podprli in da nas razumete, ampak. Eh, Slišali smo tudi to, da bo težko ohraniti sedanja proračunska sredstva in da so možne tudi, um, da so možna tudi zmanjšanja teh sredstev. Če bomo danes zapustili to uh, sobo, moramo že vedeti, kateri otrok po vašem mnenju potrebuje sedaj največ podpore. Also, Res je, da sem to naredil za nasmeškom, da pa tudi nisem želel monopolizirati svoje vloge očeta in vsi ste povabljeni, da prevzamete svojo vlogo materi in očet, očetov. Uspeh ima veliko eh, staršev in uh, mislim, da torej razmišljamo v enaki smeri. Še enkrat bolj ko bomo uspešni pri prikazovanju pozitivnih učinkov regionalne politike, In eh, dobro je bilo, da je bila ustvarjena enota, ki se ukvarja z oceno teh učinkov. Torej, bolj kot bomo prikazali te učinke, bolj bo možno, da bomo imeli tudi ustrezne proračunske eh, pogoje. težko je še pred uh, vmesnim pregledom proračuna podati izjave tukaj. Ampak uh, eh, dosedani porazdelitev deleža je smernica, po kateri se bom orientiral. Ali nam bo to uspelo, tega ne vem. Uh, to bodo pokazali. To bodo bodo pokazali naslednje razprave. Sam se bom zauzemal za to, ampak potrebujem tudi vaša podpora, če bi naj bili podob, eh, pri tem uspešni. Kaj ti eh, ne želim, da bi sedaj razmišljali v eh, smislu, to je komisar, ki ima na razpolago največ uh, proračuna. Ne, vsi odgovorni morajo poskrbeti za to, da zagotovimo z regionalno kohezijskim pristopom nadaljni razvoj v evropskih regijah. In če bomo tako zavedanje ozavestili, potem bomo uspešni tudi pri zagotavljanju sredstev. In vsi moramo k temu prispevati. Um Hvala lepa. In še dve konkretizacije. Danes smo govorili o dobrem sodelovanju. Zanima me sodelovanje z mesti ali lahko pričakujemo konkretno uredbo, kar se tiče partnerstva z mesti in eh, kako vidite uh, vlogo ADR. Uh, eh, sedaj pozdravljam Ljuka Vanderbrandeja, prisečno dobrodošli. Veselim se sodelovanja z. Uh, predsednikom odbora regij. Tudi vloga odbora regije je bila okrepljena skozi Lizbonsko pogodbo. Odbor je dobil um, dodatne pristojnosti in kolikor poznam Ljuka Vanderbrandeja, sem prepričan, da bo izkoristil te nove možnosti, da bo uh, vključil regije v razpravo. Uh, več kot sto strokovnjakov sedaj sedi v tem odboru eh, in zato se moramo tudi odpreti, opreti v prihodnosti na ta odbor. Kar se tiče vprašanja o partnerstvu, pa moram povedati, da moram o tem še razmisliti, če bo to potrebno, bom podal tudi to vrstno pobudo. Hvala Petru Konstantin Luhanja, hvala predsednica, hvala lepa gospod Han za odlične odgovore do sedaj. Pravila za upravljanje kohezijskih sredstev so sedaj v kontekstu gospodarske krize in načrta za oživitev postala nujnost. Treba je spodbuditi projekte, izvanje teh projektov in pa zmaševanje učinkov te krize. Aprila smo sprejeli zadnje ukrepe, ti se sedaj že izvajo. Naslednji sveže naj bi začeli izvajati k malu. Glede na vedno večje potrebe po uporabi strukturnih skladov s čim večjo učinkovitostjo, me zanima, ali se vam zdijo nadaljni ukrepi za ponastavitev v naslednjem programskem obdobju smiselni. Kako nameravate tukaj doseči ravnoteže med ponastavitvijo in pa čim večjim nadzorom? Ähm, letzteres ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Das no, zadnje vprašanje je bilo precej eh, zapleteno, ampak eh, je seveda tudi izziv. Prav imate. Tretji svežen o poenostavitvah je sedaj v, obrav, v obravnavi v parlamentu. Upam na zaključek. In na to moramo pogledati, kako bo to delovalo v praksi, ali bo vse skupaj dobro delovalo. Komisija, parlament in pa svet tukaj, so tukaj pokazali visoko stopnjo eh, prilagodljivosti. Tekom programskega obdobja so poskrbeli za določene inštrumente. Ne smemo pa sedaj eh, pretiravati pri tej prilagodljivosti. Moramo najprej pogledati, kako bodo delovali ti ukrepi. Vsi trije poenostavitveni ukrepi so izhajali iz vodila, da želijo stvari poenostaviti. Namen je bil tudi torej dober, upam, da se bo to izkazalo tudi v praksi, ampak zdaj si moramo vzeti nekaj časa, preveriti, ali se bo to zgodilo. Vendar pa ta čas nič ne spremeni pri tem, da že sedaj eh, na strokovni ravni sodelujemo z eh, strokovnjaki iz posameznih držav članic, torej delo poteka, razmišljamo že o tem, kakšni bi lahko bili naslednji koraki. Ampak najprej moramo ugotoviti, ali že sprejeti ukrepi prinašajo želeni učinek. Po tem, kar sem doslej sam lahko ocenil, je ta verjetnost zelo visoka. Prve analize to potrjujejo. In če se bo sistem izkazal za stabilnega, bomo razmislili o naslednjih korakih.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 računske sodišča o skupnem upravljanju kohezijske politike. Ali se boste vi zauzemali za bolj skupno upravljanje? Ali pa se vam zdi to nevarno? Drugič, zelo konkretno, pričakujemo še dodatno poročilo o kohezijski politiki. No, ampak, glede na tisto, kar veste sedaj, me zanima, ali menite, da bi morali še vedno ustrajati pri ciljih 1, 2 in 3? Pa še tretje zelo politično vprašanje. Ali ste pripravljeni, da boste skupaj z nami, odborom za regiji, zagovarjali to, da se z regionalno politiko dodeli več EU sredstev? Also, wir können die Regionalpolitik. Torej, regionalno politiko ne moremo razvijati na noben drug način, če torej ne bi imeli tega modela skupnega upravljanja. In sanjam o tem, ter zato si bom zelo prizadeval, da bi ob koncu dneva bilo možno, da operativni, finan, da operativni finančni nadzor poteka v državah članicah. Tako da bi se na evropski ravni lahko osredotočili na vsebinska vprašanja. Mi tukaj, oziroma mi v komisiji skupaj z vami tukaj. In uh, da bi zanesljive sisteme nadzora in revizije imeli v državah članicah to je tista smer, v katero želim iti. In eh, tukaj spet je podarjena misel o subsidijarnosti. To je torej cilj, ki ga je potrebno zasledovati in to bo prav gotovo tema naših razprav. V naslednjem programskem obdobju moramo razmisliti o tem, ali bi skozi javni, eh, skozi letne eh, povzetke lahko prešli na močnejše izjave držav članic v povezavi z nadzorom nad sredstvi, tako kot to že sedaj počnejo štiri države članice. Preostalih 23 članic bi moralo to si vzeti za zgled. Kar se tiče pa teh ciljev, o tem sem že govoril. Regionalna politika mislim, da pokriva vse ravni in tudi teritorijalno sodelovanje je tema, ki bo prednostna naloga v prihodnosti. O temi proračuna pa smo tako ali tako že na veliko govorili. Kot strokovni minister pravim tudi to, da tega nikoli ni dovolj. Kot sem že povedal, močnejši kot bomo, več možnosti bomo imeli. Ni samo zato, da se uveljavljamo v eh, konkurenci, ampak moramo tudi pojasniti smiselnost naših dejav in dejavnosti in moramo pojasniti smiselnost regionalne politike. Ivar Zgodmanis. Hvala, Ivarc Gudmanis. Ja, hvala lepa. Finančna disciplina in učinkovitost, to me zanima. Podaljšen rok za izvajanje Evropskega regionalnega sklada, socialnega sklada je končano. Podaljšali smo ga za več kot pol leta. Zadnji datum je bil oktober 2009 in izvedeli smo naslednje. Države članice niso ustrezno izvajale socialnega sklada za dve obdobi, to pomeni 3 odstotke vseh zavez, pri regionalnem skladu pa 2,5 odstotka. 25 odstotkov držav članic je izkoristilo sredstva pod poprečjem. 370 odstotkov pri socialnih skladih in pa 500 pri regionalnih skladih je ta razlika. 45 milijard se ni ustrezno porazporedilo. Torej, moja vprašanja je slednje. Kaj boste počeli v komisiji? Kako boste izboljšali to slabo prakso porabe sredstev? Ali nameravate uvesti kakšne disciplinske ukrepe in povečati preglednost? Torej, ne da bi govorili diplomatsko, ampak da bi državam neposredno povedali, zakaj prihaja do takšnih razlik. Tudi rezultati za 27 do 13 so slabi. Razlika je 300 odstotkov. Kako bi torej to spremenili? Zdaj je en tema, ki se lahko ähm, hineinspili. To je tema, ki je povezana z eh, vprašanjem izgradnje zmogljivosti. To se že sedaj dogaja in v prihodnosti bomo si, mora, si bomo morali še podrobneje ogledati, katere so tiste države, ki imajo težave pri izvajanju projektov v predvidenem času in uh, hkrati, kje so težave pri črpanju sredstev. To so lahko težave, ki lahko izhajajo iz pomankanja zmožnosti, iz pomankanja znanja. Tukaj je potrebnega veliko dela na področju usposabljanja, izobraže, izobraževanja. In po drugi strani, ravno če si ogledam nedavni razvoj, je bilo veliko nadoknadenega pri zastoju zaradi implementacije, pri zastojih, pri implementacijah je prišlo tudi zato, ker so zaradi gospodarske krize podjetja, ki bi naj sofinancirala določene projekte, tukaj postopala obotavljajoče. To je jasen problem, ampak eh, upam, da so ti problemi izraz trenutnih gospodarskih težav. Drugi problemi so bolj strukturnega značaja. In to so tudi problemi, ki izhajajo iz eh, kompleksnosti določila regulatorjev. Tu so obstajale določene začetne težave. Kar se tiče 2002 do 2006, sem uh, prisluhnil tem številkam in v prihodnosti se bom posvetil posameznim državam in regijam uh, in bom ugotovil, čemu gre pripisati te težave. Ja, če dovolite. Zanima me učinkovitost. Profesor Barker je dejal nekaj o treh stebrih. Predstava je strateško poročilo o rezultatih držav članic. Po vsakem tretjem letu bi morali podati tako letno poročilo. V zadnjih 27 dneh je Evropska komisija izplačala več kot 4 milijarde za socialne in regionalne sklade, 13 odstotkov več za socialne in pa 57 odstotkov več za regionalne sklade. Torej, kar tako, zelo hitro so bila sproščena ta sredstva. Zahtevamo dejanska, resna poročila, držav članic. Vsako leto torej ne samo glede disciplina, pa tudi kako se porabijo ta sredstva. Sedaj Generalni dektorat za regijo poda poročila v nekaterih posameznih regijah, naprimer o Podunavu iz septembra, ampak držav članice pa ne poda nikakršnih resnih poročil. Ja, države članice bodo objavile svoja poročila Imeli bomo tudi prve povzot, povzetke, ki jih bomo morali ovrednotiti. Tudi strateška poročila držav članic o tem, kako so bili izvajeni projekti. Tukaj ne gre samo za finančno plat, ampak tudi za vsebinsko izvajanje. Vse to bomo ovrednotili in potem bomo seveda uh, razbrali tudi tudi, torej bomo potegnili črto in to bomo upoštevali, te zaključke bomo upoštevali pri naslednjem obdobju. Torej, vprašali se bomo, ali smo zadovoljni z za trenutnimi inštrumenti, eh, kakšne zaključke lahko razberemo iz tega. In ko bo to ovrednoteno, moramo razmisliti o tem, kateri inštrumenti dobro delujejo oziroma kje so potrebne določene prilagoditve. Hvala, Vojček, Mihal Olejničak. Hvala, gospod kandidat. Nekaj vprašanj. Prvič, novi cilji. Zastavili ste se nove cilje za kohezijsko politiko. Tukaj vsi podpiramo razvoj, izobraževanje, potem eh, delovno mesta, in podobno. Vsi pa se strinjamo, da moramo še vedno nadaljevati s tradicionalnimi prizadevanji za boljšo infrastrukturo, še posebno v novih državah članicah. Tam res moramo storiti veliko. Če proračun ostaja enak, kot je prej, potem me zanima, kje boste prihranili sredstva. Sedaj vse kaže, da proračun po letu 2014 ne bo večji kot pa sedaj kajti takšna je makroekonomska politika Evropske unije. Zanima me pa, ali se boste komisar za regionalni razvoj zauzemali za to, da bi kaj naredili za podeželjska območja. Zaenkrat imamo dva programa tukaj, kohesijsko politiko, pa tudi politiko za razvoj podeželja. Torej, to me zanima kakšno je vaše osebno stališče? Ali menite, da bi morali enotno, enotno politiko za razvoj podeželja? Najprej to o tem govorite, ima opraviti z kohezijskim skladom, zato ta obstaja. In ta sklad ima nalogo, da spodbuja okoljske projekte, infrastrukturne projekte v tistih državah, kjer je potrebno veliko nadoknaditi. Ta inštrument obstaja, mislim, da se je dobro izkazal in tudi v prihodnosti bo obstal. Drugič, sedaj sem izgubil rdečo nit. Ländliche Bevölkerung, ja, ländlicher Raum. Ah, uh, podeželski prostor da seveda si ta zasluži našo pozornost. E, tudi zato imamo ustrezne sklade. Večkrat sem že govoril o tem. Ne smemo uh, tukaj sedaj spet uh, skušati razdrobiti tega sklada, eh, se spuščati v, pozrob, v podrobnosti. Vsebine je potrebno uskladiti in eh, tam, kjer je to možno, je potrebno pe, poenotiti pravila. tako da bomo olajšali življenje končnim uporabnikom. In eh, potem eh, potrebno je ugotoviti tudi to, da obstajajo prekrivanja, obstajajo tudi področja, ki jih ne pokriva nobeden izmed skladov. To je potrebno analizirati tako, da eh, bomo imeli stvari, ki se bodo dopolnjevale in ne prekrivale. Lena Kolarska. Lena Kolarska, Bobinska in naslednja. Uh, you already mentioned. Dejali ste, da podpirate programe, ki, ki vključujejo regionalne projekte v številnih državah. Kakšen je vaš pristop do večregionalnega operativnega programa za specifičen del države? Naprimer, razvoj vzhodne Polske. Ta program sofinancira tudi Evropski razvojni sklad, začel vse leta 2007. Ali takšni večregionalni razvojni programi predstavljajo pomemben instrument za razreševanje težav manj razvitih regij? Ali je takšne programe treba v naslednjem proračunskem obdobju nadaljevati? Kakšen je vaš pristop tukaj? Potem nimam nobenega dodatnega vprašanja, zato bi že sedaj rada zastavila naslednje vprašanje. Kako ocenjujete te več regionalne programe? Težava sedaj je v tem, da se take programe oceni še preden se sploh izvajajo in obrodijo sadove. Torej, še sedaj jih je treba podpreti, preden sploh prinesejo prave rezultate. Ali bi morali takšne programe imeti na daljša obdobja, ne samo na pet let, ali bi morali imeti take programe vse skozi? Večkrat sem že povedal danes, da se zauzemam za čez nacionalno, regionalno sodelovanje v najrazličnejših oblikah. problemi namreč niso omejeni zgolj na eno, če hočete, politično regijo, pač pa imamo dosti krat probleme, ki zadevajo več regij, kot v vašem primeru. In v takem primeru mora več regij sodelovati skupaj. Tako mora biti tudi v prihodnje. Še več, to moramo spodbujati. Sto odstotno sem prepričan o tem, da je regionalno sodelovanje med različnimi državami tisto, ki absolutno prenaša dodano vrednost. In če se dotaknem še trajanja takih programov. Sedem let ni zelo kratko obdobje, da se zadeve uvedejo, izvedejo in ne nazadnje tudi ovrednotijo. Nasplošno je moje mnenje, da je tako trajanje programov smiselno. Hvala, Mihajl Tremopulus. Kire Han, vrškoma ste. Hvala lepa. Gospod Han. Znašli smo se tik pred podnebnim kaosom. Že prej ste se dotaknili vprašanja podnebnih sprememb in sedaj vas želim vprašati, ali te teme nimajo mesta v kohezijski politiki. In še drugo vprašanje glede podnebnih ciljev v okviru izrabe sredstev strukturnih skladov. Govorili ste o transparentnosti. Kako nameravate zagotoviti učinkovito transparentnost pri porabi in dodeljevanju sredstev? Kako boste zagotovili, da bodo države članice porabljale sredstva namensko? In kaj boste naredili s kohezijskimi sredstvi in njihovo porabo? zlasti v primerjih, ko se vsa sredstva, ki so bila dodeljena, ne izčrpajo. Ersten, um... Kot prvo, tematika okolja, podnebne spremembe, obnovljivi viri energije. To je eno od težišč strategije EU 2020. In v svoji uvodni izjavi sem, mislim, da povedal, da ravno zato, ker je to eno od težišč, se moramo s tem intenzivno ukvarjati. Kot rečeno, vprašanje mest bo zame zelo pomembno. Mesta so, kot vemo, tista, ki potratijo veliko energije. In zato se moramo s tem ukvarjati, seveda z vidika neke celostne strategije če bi si pogledali vse izdatke iz strukturnega sklada, pridemo na 105 milijard, ki se namenijo okolju oziroma področju podnebja. To seveda velja za tekoče programsko obdobje. Skratka, mislim, da se je tukaj že veliko dogodilo. V srežnju za poenostavitev. Imamo sedaj tudi spodbude za področje housinga, kako se temu reče v nemščini. Da, gre za energetsko učinkovitost zgradb. želim povedati, da se je tukaj že marsikaj zgodilo, torej ni vprašanje, ali se tu da kaj narediti, seveda da se narediti še več. Äh, Glede transparentnosti. Te zahteve smo imeli že v prejšnjem programskem obdobju. Sedaj pa je treba zagotoviti večjo preglednost, kdo je uporabnik posameznih eh, projektov vem, da tu ne vlada popolna enotnost, tudi različni pogledi in to je tudi privedlo do različnih kritik. To bo nedvomno tudi tematika za naslednje programsko obdobje, namreč morali se bomo ubadati tudi s tem vprašanjem. Po drugi strani pa se mi zdi, da tudi tukaj velja načelo subsidijarnosti, potrebujemo določene najnižje standarde glede objav. To mora veljati za celotno Evropo, sicer pa mislim, da moramo dopustiti to raznolikost. No, ura na, na zidu je nekoliko bolj optimistična razpoložena, kot pa moja ura. Torej, še vedno lahko privoščimo eno vprašanje, gospod Kurski, nadomeča gospoda Glasaka. Gospod Han. Pavel Samecki in his orientation paper. Pavel Samecki je v svojem začetnem dokumentu omenil morbiten prenos. Vsi tri, kakovost življenja in pa diversifikacija in pa četrte vsi, torej razvoj podeželja, nazaj iz SKP v kohezijsko politiko. Številni predsedniki regij in pa župani so dejali, da trenutna schema za marsikoga pomeni težave. Kakšno je vaše mnenje? Ali je to mogoče storiti? Poznam to razpravo, poznam ta dokument. Večkrat smo se že pogovarjali o tem. Svojo politično energijo bi raje potrošil za druge zadeve, ne pa za vprašanja glede pristojnosti. Vem sicer, da je tudi to potrebno, ampak odločilno je predvsem to, da bomo sposobni pripraviti ustrezen program oziroma ustvariti neko povezanost med obema programoma. Govore o tem, da prihaja med obima programoma do prekrivanja in to je treba odpraviti. Kdo pa bo pristojen, je potem zame vprašanje sekundarnega pomena. Eh, Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Je prepovedal, da je tudi Luk van der Brande danes z nami, zato se bomo držali tradicije in mu dali minutko ali pa morda minutko in pol za izjavo. Torej, predsednik odbora regije ima čas. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, draga Danuta, dragi kandidat za komisarja. Prihodnost kohezijske politike je globalno evropsko razvojno vprašanje. Vsi evropski državljani so zainteresirani za to politiko. Kohezija ni samo orodje za uresničevanje ciljev, kot naprimer strategije 2020. To je politika, ki je namenjena prispevanju k čim bolj raznolikim razvojnim priložnostim naših regij. Tako se lahko te regije prilagodijo različnim okoliščinam znotraj teh regij. Kohezijska politika bo torej del pogodbe vsi moramo priznati to, da morajo vse lige priznati ozemeljski učinek svojih dejavnosti. Vsi se moramo zavedati tih učinkov. Vemo, kakšna je opredelitev ozemeljske kohezije, to veste, gospa predsednica. Torej, pri tej opredelitvi smo dejali, da moramo že vzpostavljene svoboščine iz pogodbe pospremiti z dodatnimi svoboščinami za državljane. Ti morajo sami sprejeti odločitev, ki bodo bivali ali pa delali. Kljub nekaterim geografskim težavam moramo to pretvoriti v priložnosti. Vse sektorske politike morajo upoštevati cilje zemljske kohezije pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju te politike. Torej, treba se izogniti sektorskemu pristopu. Gotovo boste to uspeli storiti. Prav tako pogosto nasprotujemo temu, da bi najbolj uspešne politike ponovno postavili na nacionalno raven. Kohezijska politika se je pokazala kot odlična strategija. Ta izpolnjuje dva cilja. Prvič, izpolniti cilje EU na lokalni in regionalni ravni in pa drugič, to, da damo državljanom in pa regijam boljše možnosti, da dosežejo svoje cilje. In še tole, gospod kandidat za komisarja, prosim, da ste bolj prepričani v to, kako zelo pomembno je upravljanja več ravneh. To bo način, kako nekaj doseči. To ne more biti nek teoretični pristop. Ne, morate verjeti v to. Pa še tole. Zdi se, da veliko govorite o regijah, o mestih. Govoriti morate z regijami, z mesti. To so pravi partnerji potem bo marsikaj zelo drugače. Sveda, prepričan sem v to, da ste dobrodošli na našem plenarnem zasedanju februarja, prav tako pa narečem tudi to. Regionalni in lokalni voditelji bodo pozdravili vaše sodelovanje in skupaj bodo poskušali doseči tisto, kar želite doseči tudi vi. Tudi Evropski parlament in pa svet boste pri tem seveda sodelovala. Vi pa ste motor delovanja kohezijske politike in za to sodelovanje se morate zauzemati. Hvala lepa, gospod predsednik. Predstavitev se končuje. Če bi kandidat za komisarja rad za konec povedal nekaj besed, vam seveda dajemo možnost. Um, äh, Hvala lepa, gospa predsednica. Upam, da se nisem preveč ponavljal danes popovdan, ampak ob zaključku bi se vam rad zahvalil za zanimivo razpravo. To je bila zame prva ocena ne tega, kaj me čaka, ampak tega, kateri so vaši interesi in vaše potrebe. Odkrito vam povem, da če bomo imeli priložnost, potem me bo zelo veselilo sodelovati z vami. In gotovo bom delal tudi napake, nihče ni brez napak. Lahko vam pa rečem tudi obratno. tu in tam bo moral požreti tudi kak poraz na glasovanjih. Ampak lahko vam zagotovim eno, zauzemal se bom za interese regi, boril se bom za nje in seveda bom potoval tudi v regije, to se razume samo po sebi. Ne vem, če bom lahko uresničil ambiciozen potovalni program Danute Hübner, ampak seveda logično je, da je treba zadeve preveriti na kraju samem. Še enkrat hvala lepa za vašo angažirano, pošteno razpravo na zelo visoki ravni, ki upam, da jo bomo lahko nadaljevali. Please, colleagues, don't, don't. Dragi kolegi, prosim, ne odidite še iz dvorane, ker se moramo še dogovoriti, kako naprej. Najprej se vam želim vsem uradno zahvaliti, da ste bili tukaj tri ure in hvala tudi kandidatu za komisarja, da je preživel te tri ure. Mislim, da je Marx nekoč dejal, da je najbolj grozno, če te ubijajo z besedami. Ampak želim se zahvaliti vsem. Sedaj bomo imeli pol ure odmora in potem se srečamo za oceno. Ko pravim mi, imam v mislih koordinatorje ob spremstvu njihovih eh, asistentov ter članov sekretarjata. Lepo prosim, izkoristite te pol ure, da se sestanete s svojo skupino in se odločite glede ocene. Upam, da se lahko sestanemo ob 8 v sobi A1G3. Hvala lepa.